in sicer za tiste, ki so bili tu že dopoldneje. Prišlo je do nesporazuma v zvezi z dodatno točko na dnevnem redu in sicer izmenjava mnen o poročilu gospoda Svensona. Lepo prosim. Sekretarjat me je prosil, da pojasnim zadeve. To je bilo zaprošeno že pred časom in sekretarjat eh, ni uspel tega staviti na dnevni red. Poskušal je popraviti danes to napako, vendar tega niso mogli objaviti pred začetkom zasedanja odbora. To je določeni povzročilo težave, zato ker niso mogli prisostovati. Ta odgovornost za nesporazum, torej ne pripada nobeni politični skupini, ampak je zgolj tehnična napaka in upam, da so zdaj zadeve veliko jasnejše. Hvala lepa, sedaj še manjša sprememba. Izmenjava mnen o Evropski prostovoljski enoti za humanitarno pomoč bo predstavljena. Imate vsi glasovalne kartice, sama nimam svoje, ampak potem sem si rekla, ne bom vas prikrajšala za svojo prisotnost, ampak kartice pa nimam. Poglejmo najprej, preverimo, ali kartice delujejo.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 Sedaj glasujmo. Le vot je il y a manque ah oui, ah oui du coup. Il y a manque? Eden še manjka? Nekdo ni glasoval morda? Halo, eden še manjka. No prav pa nič. Le vot je clos. Voilà. Konec glasovanja. Začeli bomo z dvema mnenjema. Donc, rapport de M. Berman. Poročilo gospoda Bermana. Počakajte. Thank you. Je vais peut-être être moins rapide aujourd'hui que les autres jours. Morda ne bom tako hitra danes kot ponavadi. Predlagam glasovanje v svežnju o poročilu gospoda Bermana, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Končno glasovanje, elektronsko, glasujmo. Konec glasovanja sprejeto soglasno. Še en šampanc. An, eden se je pa le vzdržal. No, toliko samo, gospod Berman, da se ne boste preveč prevzeli. No, da boste ostali vedno taki. Drugo mnenje, kdo je za? Tri amandmaje proti, zdržani sprejeto. Končno glasovanje. Glasujmo. Konec glasovanja. No, tole zdaj je perfektno. Sprejeto. Čestitam, gospod Berman. Potem gremo na poročilo gospe Šniber Jastram. Najprej predlog spremembe številka ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Številka dve, za, proti, vzdržani, preverjamo, glasujmo. Zaključeno glasovanje. Zavrnjeno. Tretji odstavek, tretji pej, spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandman štiri, za, proti, preverjamo, glasujemo za četrti amandma. Hitro, hitro, konec glasovanja. Sprejeto. 5 je amandman za, proti, vzdržani sprejeto, amandman 7 za, proti, vzdržani, preverimo. Glasujemo za sedmi amandma, sprašujem. Konec glasovanja. To je zavrnjeno. Amandma 9, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, a nisem objavila glasovanja za amandma 8. Kdo je za, proti, zdržanje je sprejeto. 9, da ne bo zmede, kdo je za, proti, zdržanje je sprejeto. Amandma 6, kdo je za, proti, zdržanje je sprejeto. Kompromis 1, kdo je za, proti, zdržanje je sprejeto. amandma 12, kdo je za, proti, zdržani sprejeto, 13, kdo je za, proti, zdržani sprejeto, 14, kdo je za, proti, zdržani sprejeto, 15, kdo je za, proti, zdržani sprejeto, končno glasovanje, glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto.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 Amandma ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis dva, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma dve, kdo je za, proti, vzdržani, ne. Še enkrat, kdo je za, proti. Mislim, da je zavrnjeno, ampak preverili bomo. Glasujmo za amandma dve gre. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 3, kdo je za, a to je brezpredmetno. Torej, gremo za, proti. To je tudi, mislim, da zavrnjeno. Pisi de faire vite, hein? je suis désolé. Amandma 4, le vote est ouvert. Amandma 4, glasujmo. Le vote est clos. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 5. Kdo je za? Proti? Zdržani sprejeto. 6. Kdo je za? Proti? Zdržani. Preverjamo. Glasujmo. Amandma 6 je to. Nekateri rabijo preveč časa. Konec glasovanja. Sprejeto. 7. torej sedem brezpredmeten. Ustni predlog spremembe, kdo je za, proti, zdržani, preverimo. Glasujmo, pri ustnem amadmaju smo, konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe številka 8 je brezpredmeten. oziroma glasujemo ločeno. Ah, <laughs> Tretji odstavek, deveti amandma za, proti, zdržano, sprejeto. Amandma deset za, zavrnjeno. Četrti odstavek, prvi kompromisni predlog za, proti vzdržani sprejeto. Amandma 12, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 13 za, proti vzdržani sprejeto, 14 za, proti vzdržani sprejeto. Amandma 15, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 16 je brezpredmeten, 17 tudi, 18 do je za, proti vzdržani sprejeto, 19 do je za, proti vzdržani sprejeto, 20 do je za, proti vzdržani sprejeto, končno glasovanje, glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto so glasno, bravo. Gospod Berman, gospa predsedujoča, imam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 Počasi se daleč pride. Eh, Pri 32 bomo imeli še nekaj za pojasniti. Torej, predlog spremembe 38. Kdo je za? Proti?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 Zdržani zavrnjeno 43 v dveh delih. Prvi del do je za, proti, zdržani sprejeto. Drugi del do je za, proti, zdržani sprejeto. Amandman 44 v dveh delih, do je, pri prvi delu do je za, proti, zdržano zavrnjeno. Drugi del do je za, proti, zdržani zav, sprejeto. 45 do je za, proti, vzdržani zavrnjeno, 5, 46 je za, proti, vzdržani zavrnjeno, 67 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 48 je za, proti, vzdržani sprejeto, 49 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani preverjamo glasovanje v prvem delu 49. amandmaja konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 50 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, ne vem, preverimo. Glasujmo o prvem delu 50. amandmaja. Konec glasovanja. Sve je to drugi del. Ustni predlog spremembe med obema delova, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del, kdo je za? Prehitra sem bila. Še enkrat. Ustni predlog spremembe. Kdo je za? Kdo je proti? Mislim, da je sprejeto, ampak preverili bomo. Glasujmo o ustnem predlogu spremembe. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del 50. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrneno? 51 je manj. Kdo je za? Proti? Zavrneno? Vse sprejeto? Potem 15 predlogov spremembe ITA za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 52 je amandma za, proti, vzdržani, sprejeto. 53 je za, proti, vzdržani, sprejeto. 54 in 55 je za, proti, vzdržani, sprejeto. Ustni predlog svojime številka 2, kdo je za, proti, vzdržano, sprejeto. 56 je amandma za, je brezpredmeten. 57 v dveh delih, prvi del do je za, proti, zažani sprejeto, drugi del za, proti, zažani, preverimo, drugi del preverjamo. Hvala, torej konec glasovanja. Zavrnjeno. 58. amandma, kdo je za? Proti. Zaždani sprejeto. Peti odstave, kompromis 3, kdo je za? Proti. Zaždani sprejeto. Sedaj smo pri 63, kdo je za? Proti. Zaždani sprejeto. Amandma 64 v dveh deli. Prvi del, kdo je za? Proti. Zaždani. Zavrneno. No, preverimo. No, če si že rekla, preverimo, pa preverimo. Glasujmo za prvi del 64. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Drugi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 65. predlog spremembe, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 66. kdo je za? proti, vzdržani sprejeto, 67 je za, proti, preverimo. Glasujmo, prejel se imbe 67. Konec glasovanja, sprejeto. In ta pet. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto in ta šest za proti vzdržani sprejeto in ta sedem za proti vzdržani sprejeto in ta osem v dveh delih prvi del kdo je za proti vzdržani sprejeto drugi del kdo je za proti vzdržani sprejeto in ta devet ne pravi predsedujoča in ta devet kdo je za proti vzdržani sprejeto in ta deset kdo je za proti proti vzdržani sprejeto in ta 11 za proti vzdržani sprejeto in ta 13 za proti vzdržani sprejeto in ta 17 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 4. To je za proti vzdržani sprejeto. Naslednji so brezpredmetni in smo pri 72 kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 73 kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 74 za, proti vzdržani. Ve, preverili bomo, glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. 75 je amandma za, proti vzdržani sprejeto, 76 amandma, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 79 v dveh delih, z ustnim predlogom prvi del, kdo je za, če boste manj klepetali, bomo lažje delali tam zadaj. Torej, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Ustni predlog spremembe Vi nasprotujete, v redu. Drugi del, kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejeto. Pa še tretji del. Tretji del 79. amandma, za, proti, vzdržani, sprejeto. 80. amandma, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 81 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto 82 do je za, proti preverimo. Glasujmo o amendmaju 82. Konec glasovanja. Zavrnjeno. In ta ena, do je za, proti, zdržani, sprejeto. Amandma 83 za, proti, zdržani, sprejeto. Amandma 84 v dveh delih, prvi del do je za, proti, zdržani sprejeto, drugi del do je za, proti, zdržani sprejeto. 85 za, proti, preverimo, 85 preverjamo, glasujmo. Konec zasovanja. Zavrnjeno. Amandma 86 do je za, proti vzdržani sprejeto, 87 do je za, proti vzdržani sprejeto, 88 za, proti vzdržani sprejeto, 89 za, proti vzdržani sprejeto, 90 za, proti vzdržani sprejeto, 91 do je za, proti preverjamo, 91 glasujmo. Pohitite. Zavrneno. Ustni predlog spremembe ena, kaže gre za ugovor, potem potem amandma 92, do je za, proti, vzdržani sprejeto, 93, do je za, proti, vzdržani sprejeto, 94, do je za, proti, vzdržani sprejeto, in ta dve, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, in ta tri, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, in ta dvanajst, za, proti vzdržani sprejeto, in ta šestnajst v treh delih. Prvi del za, proti vzdržani sprejeto, drugi del, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, Zdržani zavrnjeno. Tretji del do je za. Proti vzdržani zavrnjeno. Amendement 95. 95. Do je za. Proti vzdržani sprejet. Zavrnjeno. 96. Do je za. Proti vzdržani sprejeto. 97. Za. Proti vzdržani zavrnjeno. preverjanje. Torej, pri 97 glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Osemindevetdeset, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Devetindevetdeset, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sto, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 101 kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 102 v dveh delih, prvi del za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani sprejeto, 103 kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 104 za, proti, preverimo, amandman 104, glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. In ta 14, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Naslednji je brezpredmeten in sedaj smo pri 108, kdo je za, proti, vzdržani, ne vem, preverimo. Zdi se mi, da je zavrnjeno, ampak nisem prepričana. Glasujmo, smo pri amandmaju 108. Konec glasovanja? Sprejeto. Dobro, da smo preverili. 109 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Drugi del za? Proti vzdržani sprejeto. 110, kdo je za? Proti. Tole je bilo pa malce zmedeno. Preverjamo. 110. 110. Ne vem, ali sem jaz zmatran ali vi ne dvigujete rok. Konec glasovanja. Sprejeto. 111, to je za, proti, sprejeto, 112. Za, proti, zdržani, preverimo. 112, preverjamo, glasujmo, konec glasovanja. Sprejeto. 113 za, proti, zdržani, sprejeto. 114 za, proti, proti vzdržani sprejeto, 115 je za, proti vzdržani sprejeto, 116 za, proti vzdržani sprejeto, 117 dveh delih, prvi del, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani zavrnjeno. 119 je za, proti vzdržani sprejeto, 119 prvi del za, proti svetu, drugi del za proti zavrnjeno. 120. Sprejeto 121, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto 122 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 123 za, proti, preverimo 123, glasujmo. Dajmo, dajmo. Konec glasovanja sprejeto. Usti amandma številka 5 za, proti, zdržanje sprejeto. Amandma 6, kdo je za, proti, vzdržanje sprejeto. 7, kdo je za, proti, vzdržanje sprejeto. 8, kdo je za, proti, vzdržanje sprejeto. Amandma 9, kdo je za, proti, vzdržanje sprejeto sprejeto, amandma 10 do je za, proti, vzdržani sprejeto, 11 do je za, proti, vzdržani sprejeto, 12 do je za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma 14 do je za, proti, vzdržani sprejeto, 15 do je za, proti, mislim, da je sprejeto, ampak bomo preverili. Amandma 15, glasujmo. Amandma 15. Konec glasovanja. 16 je odma za, proti. Ne vem, za mudo, gospod Kašma, ne vem, kaj se dogaja. 16 eh, je odma, glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. 17 je odma, kdo je za, proti. Zdržali sprejeto, 17 za proti. Preverimo. Evo, 18. Pardon. Se upravičujem, pravi predsedujoča 18. Kdo je za? Proti. Zdržani, zavrnjeno. 19. Kdo je za? Proti. Zdržani, sprejeto. 20. Kdo je za? Proti. Proti vzdržani zavrnjeno 21, to je za, proti vzdržani zavrnjeno 22, to je za, proti vzdržani zavrnjeno 23 za, proti vzdržani zavrnjeno 24 za, proti vzdržani sprejeto 25 za, proti vzdržani sprejeto 26 za, proti vzdržani sprejeto 26 za, 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 2. Če bi gospod Berman nehal klepetati in me dekoncentrirati, bi šlo hitreje. Torej, gospa predsedujoča, ukvarjam se s prijateljstvom med ljudstvi in narodi in to je zelo pomembno. Neverjetni ste. Torej, 28. amandma je brezpredmeten. Zdaj smo pri 31, amandma 31, to je za, proti, držanje sprejeto, 32 v dveh delih. Tu imamo torej problem. Treba je izbrisati by the EU. torej brez besed EU. 22 v dveh delih. Prvi del za, proti vzdržani, malce bolj disciplinirani bodite, glasujmo elektronsko. Prvi del. Konec zasovanja sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, držani. Dvigujte roke. Drugi del, glasujmo. Konec zasovanja. Zavrneno. 33 je vam imel treh deli. Prvi del, kdo je za, proti, držani proti vzdržani sprejeto, drugi del do je za, proti vzdržani sprejeto, tretji del do je za, proti vzdržani sprejeto. 34. amandma do je za, proti vzdržani, preverimo, 34, glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. 35. amandma do je za, proti vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto, 36 je za, proti vzdržani sprejeto, 37 za, proti vzdržani zavrnjeno. Avantma ena, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, dva, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, tri, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, proti vzdržani sprejeto, štiri za proti vzdržani sprejeto, amandma pet do za proti vzdržani sprejeto, končno glasovanje, glasujmo. Ah, ah, Konec glasovanja. Sprejeto, bravo. Čestitamo.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 nous passons euh, au rapport de m. tirolien amendement n onze qui est pour amandma enajst kdo je za proti vzdržali sprejeto kompromis ena kdo je za proti vzdržali sprejeto dvajset in trideset sta brezpredmetna amandma štirinajst Kdo je za? Proti? Ničesar ne vidimo. Glasujemo ali ne. Omizje se ne more sezdiniti o tem, ali gre za lingvistični predlog spremembe ali kaj drugega lingvistični nedopustni amandma, ampak glasujemo o amandmaju 14. Za, proti, vzdržanje sprejeto. Amandma 15 v dveh delih. Kdo je za prvi del? Proti, vzdržanje sprejeto. Drugi del. Za, proti, vzdržanje sprejeto. 16. Kdo je za? Proti, vzdržanje sprejeto. 17. Kdo je za? Proti, vzdržanje sprejeto proti vzdržani sprejeto, 18 je za, proti vzdržani sprejeto, ustni amandma ena, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, potem brezpredmetni in smo pri kompromisu dva. Za, proti vzdržani sprejeto, 21 sta brezpredmetna, ustni amandma dva, za, proti vzdržani sprejeto, amandma 23, kdo je za, proti, vzdržanje sprejeto, kompromis 3, kdo je za, proti, vzdržanje sprejeto, 24, kdo je za, ma, odpade, 25, kdo je za, proti, vzdržanje sprejeto, Budg, odstavek 7, kdo je za, proti, vzdržanje zavrnjeno. Ustni predlog spremembe 3, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto četrti ustni predlog, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto 26 je brezpredmeten, 27 kdo je za. Kdo je pri 27 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma številka 28 je s tem brezpredmeten. 29 je za, proti vzdržani sprejeto, 30 je za, proti vzdržani sprejeto, 31 je za, proti, mislim, da je zavrnjeno, bom preverila, 31 glasujmo. Euh, Le vote est clos. Rejeté. Alors,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 Žani sprejeto. 32. Kje je skje pur? 32. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ustni amandman 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Šesti ustni amandman, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 35, kdo je za, proti, smo pri ustnem amandmaju 7, za, proti, vzdržani, sprejeto. 37. amandma v treh delih. Prvi del, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, drugi del, kdo je za, proti vzdržani preverimo. Drugi del, 37, preverjamo elektronsko. Konec zasovanja, sprejeto. Tretji del, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. 38. Il n'est pas tombé celui-là si. si. Amendement 39, qui est pour. 39, tu es za, proti. Preverimo. 39, glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 40, tu je za, proti, vzdržani, sprejeto. 41, tu je za, proti, vzdržani, sprejeto. 42, tu je za, proti proti, vzdržani, sprejeto. Ustni amandma 8, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Smo pri kompromisu številka 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Budk 4, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis šest, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Amandma 50, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Budk šest, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno. Amandma 52, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. 53, kdo je za, proti vzdržani sprejeto vzdržani zavrnjeno, ustni amandma deset, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Budk dve, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno. Budk tri, kdo je za. Ali bi lahko glasovali o celotnem sklopu od 3 do 10? Kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Potem imamo še FAM, tudi lahko glasujemo v svežnju, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Potem pa od 2 do 14 skupaj, ne? Ne? Ravno to sem rekla, do 14. Torej, glasujemo v bloku 2 do 14. No, dokot pa potem, če ne do 14. Fam 2, kdo je za? Proti, zdržani, zavrneno 3, kdo je za? Proti, zdržani, zavrneno 4, kdo je za? proti vzdržani zavrnjeno, pet do je za, proti vzdržani zavrnjeno, šest do je za, proti zavrnjeno. FAM 7 do je za, proti vzdržani zavrnjeno, osem do je za, proti vzdržani zavrnjeno, devet do je za, proti vzdržani zavrnjeno, deset do je za, proti vzdržani zavrnjeno, 11 je za, proti vzdržani zavrnjeno, 12 je za, proti vzdržani zavrnjeno, 13 je za, proti vzdržani zavrnjeno, 14 je za, proti vzdržani zavrnjeno, 15 je za, proti vzdržani ne vem, tole bomo preverili, 15 preverjamo, glasujmo. Konec glasovanja za sprejeto. Fam 16, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno, 17, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno, 18, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno, 19 v dveh delih, kdo je za, prvi del, proti, zdržani, sprejeto, drugi del. Drugi del, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. dvajset za proti vzdržanje sprejeto. Sedaj pa uvodne izjave. Ustni predlog spremembe gospoda Ponge pri C, kdo je za proti vzdržanje sprejeto. Amandma sedem, kdo je za proti vzdržanje sprejeto. Ustni amandma dvanajst, kdo je za proti vzdržanje sprejeto. Devet, kdo je za proti vzdržanje sprejeto. Trinajst, kdo je za proti vzdržanje sprejeto proti vzdržanje sprejeto, 14 je za proti vzdržanje sprejeto, 15 je za proti vzdržanje sprejeto, 10 je za proti vzdržanje sprejeto, fam A, kdo je za proti vzdržanje zavrnjeno, B, kdo je za proti vzdržanje zavrnjeno, C, kdo je za proti vzdržanje sprejeto, D, kdo je za proti vzdržanje sprejeto, proti vzdržani. Sprejeto E, kdo je za, proti vzdržan. Zavrnjeno. F, kdo je za, proti vzdržan. Zavrnjeno. G, kdo je za, proti vzdržan. Zavrnjeno. H, za, proti vzdržani. Zavrnjeno. Potem je pa amandma 1, kdo je za, proti sprejeto. 2 za, proti, vzdržani, sprejeto, 3 za, proti, vzdržani, sprejeto, 4 za, proti, vzdržani, sprejeto, 5 za, proti, vzdržani, sprejeto, FAM 1, kdo je za, proti, zavrnjeno, 2, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 4 za, proti, proti vzdržani sprejeto. Končno glasovanje, glasujmo. Konec glasovanja sprejeto. Čestitamo. Zalo. Uf. C'est bon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 dajmo, dajmo. Konec glasovanja. Sprijeto. To je sprijeto. Nous allons passer au rapport de Monsieur Tyrolien. Alors, amendement numéro 30. Poročilo gospoda Tyrolien, amendement 30, to je za, proti, vzdržanje sprejeto. En plus 16, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, en plus 17, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno, 18, kdo je za, proti vzdržano zavrnjeno, 19, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno, 20, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno, ustni predlog številka 1 za, proti vzdržani sprejeto amandma 21, to je za, proti, vzdržani sprejeto, 32, to je za, proti, vzdržani zavrnjeno, 3, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis A, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. M pri 22 za, proti, zavrnjeno, 32. Amandma 34 je za, proti vzdržani sprejeto. Amandma 35 je za, proti vzdržani sprejeto. 36 za, proti vzdržani sprejeto. 37 je za, proti vzdržani sprejeto. Amandma 38 je za, proti vzdržani sprejeto. 39 je za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis B, kdo je za? Sprejeto. 42 je amadma, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Amadma 43 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis C, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Amadma 45, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Amadma 45, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. 5 ena do je za proti zdržani sprejeto, 48 do je za proti zdržani sprejeto, 12 do je za, 11, 11 se upravičuje za proti vzdržani sprejeto, 12 do je za proti vzdržani sprejeto, 24 empl do je za proti vzdržani sprejeto, 49 do je za proti vzdržani sprejeto, empl 25 do je za proti vzdržani sprejeto, 26 do je za proti vzdržani zavrnjeno, empl 27 do je za proti vzdržani sprejeto, ustni predlog spremembe številka 2 do je za proti vzdržani sprejeto, Empel 29 je za, proti vzdržani sprejeto, amandma 51 za, proti vzdržani sprejeto, Empel 30 za, proti vzdržani sprejeto, Empel 31 v dveh delih, prvi del za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani zavrneno. 32 en pa za, proti vzdržani sprejeto, 33 v treh delih, prvi del do je za, proti vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani zavrneno, tretji del za, proti vzdržani sprejeto. 34 tempel, do je za, proti vzdržani sprejeto, 35 do je za, proti vzdržani sprejeto, vzdržani. Še enkrat 35 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 53 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 54 je za, proti, vzdržani, sprejeto. 37 za, proti, vzdržani, sprejeto. 38 za, proti, vzdržani, sprejeto. 39 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani zavrnjeno, 40 do je za, proti vzdržani sprejeto, en pol 41 v dveh deli, prvi del do je za, proti vzdržani sprejeto, drugi del do je za, proti vzdržani zavrnjeno. En pol 42 do je za, proti vzdržani sprejeto, 43 do je za, proti vzdržani zavrnjeno, 44 do je za, proti vzdržani sprejeto, 55 za, proti vzdržani sprejeto, proti vzdržani, sprejeto MPL 45 ali naredimo tole vse skupaj v bloku od 45 do 56, prav. No, pa ne. Ja? Prav, torej blok od 45 do 46. Da, za, proti, zržanje sprejeto. Amandma 13 je za, proti vzdržajeno sprejeto, 57 sprejeto, 58 za, proti vzdržajeno sprejeto, 50 za, proti vzdržajeno sprejeto, 59 za, proti vzdržajeno. Še enkrat. Le vote je tuver. Le vote je clos. Rejeté. Amendement euh, emploi 51, qui est pour Contre MPL 51 za, proti vzdržani sprejeto, 52 za, proti vzdržani sprejeto. Predlagam, da glasujemo v bloku od 53 do 66, ne bo šlo, do 64.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 v bloku. Vsega skupaj ne moremo naenkrat glasovati. Poslušajte me. Od 60 do kompromisa D. V redu? Od 60 do kompromisa D. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 68 je amandma, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, amandma 16, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 17, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, amandma 18, kdo je za, do, do 72, za, proti sprejeto, 20, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, blok od 21 do 84, bo šlo? Torej, 21 do 84, kdo je za proti vzdržanje sprejeto? Če mi takole mahate, mislim, da se ne strinjate. Zdaj smo pa pri uvodnih izjavah. Amandma je ena za, proti vzdržanje sprejeto. Empel je ena za, proti vzdržanje sprejeto. Empel dva za, proti vzdržanje zavrnjeno. Amandma 25 je za, proti vzdržani sprejeto, M3 za, proti vzdržani sprejeto. V bloku od M4 ne, ne bo šlo. Torej, M4 za, proti vzdržani sprejeto, M5 za, proti vzdržani sprejeto, M6 je za, proti vzdržani sprejeto, 7 za, proti vzdržani sprejeto. Amandma 26, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 8, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 9, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, amandma 27, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, in pol 10, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 11 je v treh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, ne vem, preverimo. Glasujmo za prvi del M plus 11 gre. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tretji del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Ustni amandma 4, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Empel 12, od 12 do 14 v Svežnu, do je za, proti, zdržani sprejeto. Empel 15, do je za, proti, zdržani sprejeto. Amandma 29, do je za, proti, vzdržani sprejeto. Končno glasovanje, glasujmo. Le vote est. Il y en a un qui est long, hein. Ben, le vote est clos. Konec glasovanja. Sprejeto, soglasno, bravo, čestitam. O čem je treba glasovati dvakrat? Prav tako moramo glasovati o zakonodajni resoluciji. Glasujmo.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 Amandmajena, kdo je za, proti vzdržani, bomo preverili. Glasujmo. Le vote est clos. Rejeté. Amendement oral numéro 1. To je bilo zavrnjeno. Usti pa je v spremembe. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Končno glasovanje, glasujmo. nekateri so res počasni. Konec glasovanja. Sprijeto. Bravo, gospa Levin. Alors, le dernier. Le rapport de madame Zaborska. Sedaj pa poročilo gospe Zaborske. Vše se me bolijo, pravi predsedujoča. Alors, le dernier, madame Zaborska, nous allons commencer gospa Zaborska. Odstavek ena, amandma ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, amandma dva, kdo je za, proti, vzdržani. Preverimo. Glasujmo. Počasnejši se od mene, to me veseli, pravi predsedujoča. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi stavek kompromisni predlog je ena, za, proti, vzdržani, sprejeto. Vsi predlog spremembe ena za proti vzdržani sprejeto. Amandma šest. Kdo je za proti vzdržani sprejeto? Kdo je za proti vzdržani sprejeto? Amandma osem. Kdo je za proti vzdržani sprejeto? Končno glasovanje glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto soglasno vsaka čas, gospa Zaborska.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 tu je bilo že več rezolucij in še zlasti je pomembna tista iz leta 2007, potem iz leta 2011 je naš odbor organiziral tudi javno zaslišanje o razlikovanju zaradi kast in če dovolite, bi sedaj lahko začeli z uvodom in potem bi imeli razpravo. Diskriminacija na podlagi kast je ena od resnejših kršitev človekovih pravic in tu gre za 200 do 300 milijonov ljudi po vsem svetu. Najbolj so temu izpostavljeni tisti, ki živijo na jugu Azije. Gre za zelo hude oblike diskriminacije, tudi dostopanje do vode, do trga, do javnih dobrin nasploh, diskriminacija na podlagi kast je tudi eden poglavitnih razlogov za revščino in tudi ovira splošnemu razvoju. Dala bom besedo strokovnjakom, ki nam bodo predstavili rezultate študije, potem pa bomo nadaljevali z gospod Langsdorf in drugimi govorniki. Najprej imajo besedo strokovnjaki. Prva bo gospa Lengsdorf, ki prihaja iz Ekološkega inštituta, na voljo ima 10 minut. Hvala. Okay. Um. Hvala lepa. Hvala, da ste mi dali priložnost, da predstavim. pregled človekovih pravic in revščine, ukrepe EU pri spopadnju z diskriminacijo. Najprej bom povedala nekaj o diskriminaciji na osnovi kast, ampak časa nam zmakuje, zato moram biti hitra. Potem bom govorila tudi o diskriminaciji v Evropski uniji, na to pa bom govorila tudi o petih izbranih državah, torej Bangladeš, Indija, Nepal, Pakistan in Jemen. Na koncu pa bom povedala še nekaj zaključkov, ki smo jih pripravili, zato da vidimo, kaj bi Evropska unija lahko naredila na področju diskriminacije zaradi kasnega razlikovanja. Verjetno vsi poznate kaste, vseeno bom na hitro to predstavila. Gre za hierarhično razporeditev družbe, ki deli potem delo na osnovi hierarhije. Običajno se povezujejo z hinduizmom, ampak običajno so povezane tudi s poklicom. To ne obstaja samo v Južnji Aziji, ampak tudi v Afriki in na japonskem ali na Balju. Več milijonov ljudi je pod vplivom zaradi tega in sto. 67 je v Aziji, drugi pa živijo v jugovzhodni Aziji. Največ, največje skupine so Daliti, oni so zunaj običajnega sistema kast, zato ker nimajo neke posebne kaste, ki se imenuje Vana. Pred sprejetjem ustave leta 1949 so bili nedotakljivi ampak ta praksa nedotakljivosti se še vedno izvaja v številnih državah. Uradno ime je Sketchult, če boste to slučajno kdaj srečali. Najbolj trpijo ženske. Na vsakem kazalniku človeškega razvoja so najniže, naj si bo uh, na področju izobraževanja, hranljivosti ali možnosti, da se branijo. Nad njimi se izvaja nasilje, med drugim tudi spolno nasilje. Določene podkaste so tudi zelo ranljive. Nekatere mora izvajati zelo sramotno delo, naprimer pobiranje odpadkov. Seveda pa so tudi otroci pod vplivom um, kasnega sistema. Čas teče, največji problemi so nasilje, gre za fizično in ustno nasilje, omejuje se jim udeležba v življenju, naprimer daliti in drugi včasih ne morejo obiskati templjev ali pa svojih umrlih, ne morejo pokopati na javnih pokopališčih, imajo omejen dostop do storitev, prav tako pa jih bojkotirajo. Više kaste, naprimer, v trgovini Dalita ne kupujejo drugi. Kaste so organizirale po poklicih, zato so nekatera delovna mesta v bistvu rezervirana za te dalite, ker so pač nečista delovna mesta. Zakonodaja mm, na področju boja proti diskriminaciji zaradi kasnega razlikovanja sicer obstaja, ampak izvajanje obst je zelo pomankljivo. Evropska unija se je s tem ukvarjala že večkrat. Evropski parlament je sprejel resolucije, ki so navedene, torej gre za razmere delitev v Indiji in lani sta bili sprejeti dve pomembni resoluciji, Med drugim je bila sprejeta resolucija o kasnem sistemu in diskriminaciji v Indiji in V tej drugi resoluciji so bili popisani najresnejši problemi. Sodelovanje na globalni ravni seveda obstaja, ampak to še ni bilo vključeno v poročilo človekovih pravic. Kaj lahko storimo? Dialogi, to je dialog za človekove pravice, razvojno sodelovanje in trgovinski odnosi. Sedaj pa, kako mm, zadeve izgledajo v petih državah, začeli bomo z Bangladešem. Vedno je treba upoštevati državo in regijo, v kateri delamo. Še posebej pa želim povdariti, da so informacije potrebne za to, da lahko razumno ukrepamo. V Bangladešu so tipične oblike kasnega sistema, gre torej za ločevanje na podlagi zaposlovanja in ustava Bangladeša to preprečuje, ampak ljudje se ne zavedajo diskriminacije. Giban na ustreznih ravneh ni in v primerjavi z Nepalom in Indijo je zavedanje precej nizko. Z Bangladešem predvsem sodelujemo na področju razvoja, več lahko storimo. Najpomembnejši dokumenti so na področju sodelovanja, kakor sem dejala. Diskriminacija na področju uh, eh, kasnega sistema je samo omenjena v določenih poročilih. Sedaj pa Indija. Indija ima največ dalizov in ljudi v nižjih kastah. ampak ima seveda večji pomen kot druge države. O teh vprašanjih se razpravlja že zelo dolgo. Od ustave 49 je to nezakonito, naprimer tudi čiščenje stranišč. Kvote prav tako obstajajo za dalite, zastopani so običajno glede na delež prebivalstva, ki ga imajo, ampak izvajanje je zelo pomenkljivo. Vsi poznamo zgodbe, ko so daliti dejansko uspeli in se uveljavili, ampak na terenu je izvajanje še vedno precej slabo. Gre za občutljivo temo v Indiji. Zdi se, da Evropska unija le težko tukaj ustrezno postopa. Evropski parlament je dejal, da bi morali nasloviti vprašanje kastne diskriminacije. Na zadnjih treh vrhih EU-Indija to ni bilo omenjeno in tudi v najpomembnejši dokumentaciji v zvezi s sodelovanjem med EU in Indijo, ta tema ni omenjena. Kar zadeva razvojno sodelovanje, to je bilo sicer vključeno, ampak ne tako, kot bi bilo treba. Preučili smo tudi nekaj izbranih projektov, včasih je to bilo vključeno, ampak ne na ustrezen in koherenten način. Nepal. Nepal je dosegel veliko napredka na to temo. V zadnjih 50 letih zadeva ni bila visoko na političnem dnevnem redu, v zadnjih desetih letih pa se je vse skupaj spremenilo. Leta 2009 so razglasili državo brez kaste nedotakljivih leta 2011 so sprejeli zakonodajo o kastne diskriminaciji in nedotakljivosti. Nepal je torej na dobri poti in izkoristili so to sodelovanje, ki ga imajo na voljo in sprejeli so tudi zelo veliko naših priporočil. Sedaj pa še hitro Pakistan in Jemen teh dveh držav običajno ne omenjamo v zvezi z kasno diskriminacijo. Zelo veliko je delitev in nižjih kast v obeh državah, ampak problem je relativno neznan v obeh državah, zato je tudi na področju sodelovanja EU-Pakistan in EU-Jemen pogovorov na to temo malo. Razmislili smo, kako bi lahko to spremenili vsaka ocena mora upoštevati tudi nacionalne politike. V okviru držav in v okviru regije obstaja zelo veliko razlik, včasih celo v okviru ene države obstajajo velike razlike med posameznimi regijami. Informacije se morajo shranjevati na ustrezne točke, zato da ljudje lahko dostopajo do teh informacij po potrebi. Evropska unija se je že veliko naučila o vključevanju človekovih pravic v izvajanje politik, zato smo zato, da se boj proti kasni diskriminaciji vključi v trgovinske sporazume in tudi na ključne področje, naprimer zaposlovanje, izobraževanje, pravosodje. Vedno bi morali upoštevati boj proti kasni diskriminaciji. Minimalna priporočila je zato, torej treba pripraviti. še nekaj, zelo hitro bom. Po cunamiju študije kažejo, da je nižja kasta zelo ranljiva in ni deležna človekoljubne podpore v primeru naravnih katastrof ali katastrof, ki jih povzroči človek. Vsi si zaslužijo pomoč in če želimo to doseči, moramo zagotoviti, da bodo vsi dobili ustrezne informacije. Usposabljati je treba osebje EU, ki dela v teh državah, nekateri imajo že veliko znanja, informacije morajo biti na enem mestu in uh, stične točke bi uh, lahko razdelali bolje. To je vse in še zadnje priporočila si lahko preberete sami. Hvala. Se upravičujem, ampak že tako ali tako zamujamo. In eh, če boste predolgi, boste odžirali čas drugim. In to ni prav. Hvala lepa. Sedaj pa Rika Nolin pet minut, izvolite. Thank you, thank you, And thank you hvala lepa, hvala lepa, da lahko spregovorimo o diskriminaciji na osnovi kasti. Hvala lepa, da mi dovolite, da lahko prispevam k temu, kaj bi Evropska unija lahko naredila, da se bori proti tej obliki diskriminacije. Kaj ti, kolikor vem, to vpliva na 260 milijonov ljudi po svetu. Večina živi v Južni Aziji čestitam avtorjem te študije za ustrezna priporočila in pregled stanja. Kasna diskriminacija za mnoge dalite pomeni, da bodo vse življenje živeli v revščini. Ljudje nimajo osnovnih pravic in dostojanstva kot človeška bitja. Potrebujemo posebno zakonodajo in posebne ukrepe, ampak kasna diskriminacija je še vedno vseobsegajoča. Žrtve kasne diskriminacije še vedno nimajo dostopa do sredstev, virov in javnih storitev, naprimer vode, šolanja, nastanitev in trga dela. V večini primerov morajo živeti ločeno od družbe. Kasna diskriminacija je povezana tudi z drugimi oblikami diskriminacije. Zaradi tega je diskriminacija mnogo večja in ženske iz populacije Dalito so še posebej prizadete, prav tako otroci. Žrtve so posilstvo in tako naprej. Kasna diskriminacija ostaja največji strukturni dejavnik za revščino. To je tudi razlog za neenakost družbe in socialno izključenost. Zato je treba ta problem naslavljati tudi na večstrankarskih pogajanjih, tudi v okviru razvojnega okvira po letu 2015. Prav tako pa na področju sodelovanja EU z drugimi državami. Človekove pravice se kršijo nad populacijo dalitov, poseljuje se naprimer ženske iz te populacije in v nekaterih državah, med drugim v Indiji, se to povečuje. Mehanizem izvajanja zakonodaje ne deluje tako, kot bi moral in človekove pravice se prav tako ne spoštujejo. V zadnjem desetletju je bilo sprejetih več ukrepov, s katerimi se je poročalo o kršitvah diskriminacije na osnovi kasnega sistema. Visoka predstavnica, visoka komisarka za človekove pravice je opozorila na kasne diskriminacijo in to je osnova za zagotavljanje enakosti in nediskriminacije. Države članice Združenih narodov je prav tako pozvala, da sodelujejo v svetu za človekove pravice. Še posebej pa si prizadeva za oblikovanje okvira Združenih narodov za boj proti diskriminaciji. glede na to, da je Evropski parlament že podal predloge v zvezi z kasno diskriminacijo, mislim, da lahko rečemo, da se na te zahteve, na ta priporočila ni odzval še nihče. Mislim, da moramo zagotoviti, da bo ta problem človekovih pravic in razvoja uvršen visok na politični dnevni red, zato da se bo začel izvajati dialog z prizadetimi državami. Finančna podpora, med drugim podpora EU za dalite, je zelo dragocena, ampak potrebo, potreben je bolj obsežen politični pristop. Glede na to, da je problem tako obsežen, predlagamo, da bi se Evropska unija sistematično lošila, lotila reševanja tega problema na strukturni ravni. Izkušnje kažejo, da ne reševanje izzivov na tem področju izhaja iz pomankljivih podatkov, pomankanja strategij in pomankanja orodi. Evropska unija pa ima na voljo cel niz instrumentov. Tudi več konstruktivnih predlogov je v tej študiji o tem, kako bi to lahko izvedli, naprimer smernice, načrtovanje, ki upošteva kasni sistem in tako naprej. Zelo pomembno je, da se to vključi v strategije človekovih pravic in da se v dialogu na področju človekovih pravic to bolj upošteva. Na koncu še tri glavne točke. Vse obsegajoča politika za reševanje kasne diskriminacije na sistematični način je potrebna, zato da bo to vključeno v vse instrumente politike, strategije in akcijske načrte Evropske unije. Podala bi še več primerov, vendar časa nimam. Gre za človekove pravice, humanitarno pomoč, trgovinsko pomoč in tako naprej kastna diskriminacija je nekaj, kar moramo upoštevati in ji tudi nameniti ustrezno pozornost tudi v ukrepih Evropske unije. Evropska unija bi lahko mnogo bolj sistematično in proaktivno obravnavala to vprašanje v okviru dialogu na področju človekovih pravic. Izkoristili bi lahko tudi sistem združenih narodov. In še na koncu Evropska unija bi lahko vključila civilno družbo in si izmenjala dobre prakse. O tem bi lahko govorili tudi v svetu Združenih narodov za človekove pravice. In še čisto na koncu, Evropska unija bi morala kasno diskriminacijo obravnavati na enake osnovi kot diskriminacijo na osnovi rase, starosti in spola. Hvala. Merci beaucoup. Je vais à présent passer la parole aux députés. Alors je vous préviens. Zdaj bodo besedo dobili poslanci. Eh, resnično zamujamo, eh, zato prosim se, da ste kratki, gospod Donskis. Hvala, gospa predsedujoča. Strinjam se z vsem, kar je bilo povedano o diskriminaciji na podlagi kaste in uh, glede drugih vrst diskriminacij in kako je to povezano. Uh, pogosto se stvari preveč relativizira, uporablja se antropološki relativizem uh, glede na uh, specifičnosti posameznih kultur. E, mi pa imamo tudi svojo moralno občutljivost in zato se mi zdi to velika neumnost. Evropski parlament bi moral vključiti tudi perspektivo dalitev v poročilo iz leta 2011 o človekovih pravicah in demokraciji v svetu. Mislim, da moramo narediti vse, kar je v naši moči, da bomo oblikovali kar najučinkovitejše orodje za boj proti temu problemu. Zelo podpiram eh, poročilo na lastno pobudo našega odbora na to temo. Hvala. Hvala. Gospod Kašman. Hvala, gospa predsedujoča. Eh, zahvaljujem se gospe, gospema, ki sta podali svoji predstavitvi. In strinjam se z gospodom Donskisem. Včeraj smo tudi slišali določene argumente glede diskriminacije, ki so je deležni ljudje zaradi eh, spolne usmerjenosti. Razlog oziroma upravičilo eh, za to, da diskriminacijo naj bi bila kultura, ampak kultura se potem mora spremeniti, če je temu tako. Eh, zelo podpiram zaključke, eh, ki so bili tu podani. Eh, in tudi to, da bo ta odbor pripravil poročilo na lastno pobudo. Tukaj eh, želimo pripraviti akcijski načrt in tudi časovnico eh, za ukrepanje na teh področjih. To je povezano z vsemi drugimi oblikami diskriminacije. Hvala. Hvala, gospa Grez. Hvala. Tudi sama se želim zahvaliti obema govornicama za predstavitvi predstavitvi sta bili zelo jasni. Imam pa vprašanje, ki je bolj eh, naslovljeno komisiji in sicer kakšne metode in strategije komisija uporablja, da bo zagotovila, da bo dvostranska pomoč eh, iz EU za države, kjer obstajajo kasni sistemi, kako lahko torej Eh, merimo in dodeljujemo to pomoč oziroma jo tudi zmanjšamo. Kako bi zmanjšali diskriminacijo proti tem skupinam? Hvala. Gospod Berman. Hvala za ti dve zelo jasni predstavitvi. Obe zelo pozdravljam problem političnega dialoga Evropske unije z državami, kjer obstaja diskriminacija na podlagi kaste to je verjetno najtežje z Indijo, kaj ti gre za zelo močno državo, ki noče prisluhniti to vrstnim kritikam. Uh, Indija pravi, naša zakonodaja je popolna, uh, o čem pravzaprav sploh govorite. Stvar je torej zelo zapletena. Evropska unija v globaliziranem svetu z več donatorji kot prej, uh, tudi uh, razvojna politika se razvija um, imamo zasebne uh, vlagatelje in donatorje. In kakšna je vloga EU pri vsem tem? Gre za to, da se uh, zagotovijo človekove pravice vsem, uh, ne glede na uh, kakršnokoli pripadnost uh, spol ali karkoli drugega. To je zelo težka naloga, ki jo ima pred seboj Evropska unija. Sicer eh, pa želim podati samo en popravek glede vaše predstavitve dejavnosti EU. V naslednjem instrumentu za razvojno pomoč ne bo več pomoči, ampak v dvostranskem eh, sodelovanju pa bo še možnost eh, financirati civilno družbo v Indiji in njene organizacije. Evropska unija bo morala podpreti organizacije civilne družbe, še posebej, ko gre za dalite. Eh, ni moramo dati več glasu eh, na ravni posameznih eh, indijskih držav in na ravni celotne Indije. Hvala, gospod Cortes Lastra. Hvala, gospod predsedujoča. Najprej se tudi jaz želim zahvaliti obema govornicama. Mislim, da se vsi zavedamo, da so kaste v končni fazi povezane z um, družbenim statusom in religijo. Uh, zelo spoštujem različne religije, ampak uh, spoštujem pa tudi človekove pravice in uh, imamo tu problem, ki zadeva na stotine milijonov ljudi. Uh, Poleg tega imamo pri teh kastah še eno težavo, namreč uh, nobena možnost ne obstaja, da bi ljudi izšli iz uh, kaste, kateri pripadajo. Zanikajo se jim človekove pravice in uh, če se rodiš v eni kasti, potem boš v njej tudi ostal. Morda bi uh, bila rešitev v izobraževanju. Sicer uh, imamo tukaj situacijo brez izhoda mislim, da gre predvsem za problem uh, družbene strukture in religije. Uh, mislim, da bi morali uh, ukrepati, morali bi svoje zaključke uh, prenesti na čim več različnih organizacij, združenim narodom in uh, tudi organizacijam civilne družbe, v katerih so kaste dejavne. Hvala. Gospod Svensson.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 Tukaj smo slišali dve predstavitvi, obe govornici sta bili pod časovnim pritiskom. Mislim, da bi jima morali dati več časa, kajti gre za zelo pomembno temo. Govorimo o diskriminaciji in uh, ne smemo pozabiti na diskriminacijo na podlagi kaste. Naši gosti sta rekli, morda bi nam Evropska unija lahko dala kakšno idejo. Eh, morda bi lahko eh, ta problem bolj izpostavili. Ne gre samo za to vrstno diskriminacijo, samo za diskriminacijo proti dalitom. Morali bi poročiti različne možne rešitve, ampak tudi, če vam danes ne moremo še dati odgovorov, je pomembno, da nekaj storimo in da se odzovemo na. Eh, ta problem. 260 milijonov ljudi trpi zaradi te situacije. Pogosto govorimo o Evropi in demokraciji, da, to je res. Ampak ta demokracija pogosto ne omenja te teme. Eh, hvala, strinjam se z vami, vedno nam primankuje časa. Eh, stvari nisem mogla izvesti hitreje, glasovanje nam je vzelo več časa, kot je bilo predvideno. Eh, vse teme, ki jih obravnavamo, so tudi zelo pomembne, vedno smo zaradi tega uh, malo frustrirani. Eh, dali so mi na voljo to časovnico, ki se je moram držati. Zdaj pa bom besedo spet predala gospi Langsdorf za odgovore, če želite odgovoriti na različne vprašanja, ki so vam bila zastavljena. Le mikro, prosim hvala za vse komentarje, za vse pripombe. Slišala sem samo eno vprašanje, eh, pa ne vem, če je bilo namenjeno meni, tako da bi izpostavila samo še dve stvari. Eh, to je tema, glede katere se vsi strinjamo. Po eni strani je to lahko oziroma enostavno, po drugi strani pa je težko, kajti vsi se strinjamo, ampak težko je nekaj dejansko spremeniti. Eh, naprimer v Indiji. Našli pa smo nekaj rešitev, ki bi jih lahko začeli izvajati in te eh, eh, želim tudi predstaviti tukaj na koncu. Nekaj idej imamo in če bodo ljudje pripravljeni o njih razpravljati, potem bi lahko nekaj dosegli. Nekaj smo se naučili tudi iz tega, kako je Evropska unija ehm, ukrepala in kako je stvari uskladila. Eh, to mora biti vključeno v vse dokumente, ki jih tukaj sprejmate. Hvala. Merci beaucoup. La parole est à la commission. Hvala. Komisija tudi lahko dobi besedo, če želi. Izvolite. Thank you. Thank you very much, Martha. Hvala, sem Marta Mendes iz uh, Devka. Najprej hvala za obe predstavitvi. Hvala za predstavitev poročila. Hvala tudi za prispevke vseh poslancev in obeh govornic seveda. Z njima smo se že večkrat srečali. Zdaj lahko povem naslednje. komisija prek eh, dialogov, prek dialoga o človekovih pravicah, pa tudi v praksi prek tematske podpore eh, in pa finančnih instrumentov že dela korake naprej v smeri rešitve tega problema. V nekaterih izmed teh držav je že prišlo do primerov, ko smo začeli izvajati projekte za podporo tem skupnostim. Dalitom smo omogočili, da eh, v družbi lahko napredujejo. Imamo Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice in kolegi v delegacijah so bili tisti, ki so bili tisti, ki so začeli tudi z lokalnimi projekti. Lahko rečem, da v razpravah o nadaljnih instrumentih za naslednje obdobje že poskušamo temu tudi pripisati zadosten pomen. To bomo še naprej podpirali kolegom v delegacijah bomo zagotovili instrumente, s katerimi bodo lahko delovali. O teh eh, še lahko razpravljamo. To je eh, bila vedno težavna zadeva. Težko je bilo usklajevati in se ukvarjati z različnimi vrstami diskriminacij, naprimer eh, diskriminacijo proti ženskam, s pravicami otrok in tako naprej, ampak na različnih ravneh se že ukvarjamo s tem. Imamo tudi ustrezne instrumente, o nekaterih smo že razpravljali, nekatere smo sprejeli, ampak eh, v naših politikah že skušamo uporabljati te instrumente v korist civilne družbe. Hvala. Merci beaucoup. Alors, monsieur Cashman, une petite exception. Gospod Kašman želi še enkrat besedo, to je majhna izjema. Zelo ste prijazni, hvala. Eh, ne dvomim v iskrenost komisije, ampak če je bilo kakršnokoli ukrepanje, eh, potem je bilo neuspešno. 300 eh, milijonov je bilo temu namenjenih. Tudi sam sem zato, da imamo tukaj, da pripravimo poročilo na lastno pobudo. Morda bi to lahko vrstili na, sestanek, na, srednj, na naslednji sestanek koordinatorjev, kajti tukaj bi morali ukrepati in tako mora ravnati ta naš parlament. Hvala. Alors, nous allons, nous allons donc euh, passer au point. Gremo naprej na strategijo Evropske unije. Mais monsieur Popovski n'est pas encore arrivé, donc je crains. V Sahelski eh, regiji predvidenega govornika še ni, ampak bomo začeli s tem. To je regija, ki je konstantno prizadeta s naravnimi nesrečami, z revščino, z nesposobnostjo vlade in eh, prizadevajo jo vsi konflikti, ne le vojna v Libiji, tudi v Maliju, tudi podnebne spremembe in eh, po tuareškem uporu 2012 in državnem udaru v Maliju ter eh, vseh drugih dejavnosti v regiji, v Nigeriji in eh, vseh, po vseh teh dogodkih je kriza lakote v tej regiji še hujša kot ponavadi. Zelo težko je sploh vzpostaviti prave stike s to regijo in zato hočemo s to strategijo, ki je bila sprejeta marca 11, začeti ukrepati in se lotevati teh težav. To je geopolitično zelo zanimiva regija, ki se navezuje pravzaprav tudi na konkretne eh, načrte Evropske unije v zvezi z upravljanjem migracijskih eh, tokov ter v zvezi z eh, nezakonitim trgovanjem z ljudmi, pa tudi z orožjem. Instrumenti, ki smo jih do zdaj uporabljali, očitno niso bili učinkoviti, moramo jih bolje koordinirati in biti bolj koherentni v smislu doseganja trajnostnega razvoja v kontekstu stabilnosti in rasti. V najboljšem od možnih primerov bi lahko upali na to, da strategija Evropske unije dejansko pokaže rezultate in postane zgled za to vrsto sodelovanje, sicer bomo izgubili vsakršno kredibilnost glede politike Evropske unije za razvoj. Nous allons attendre, monsieur le secrétaire général adjoint au SEAE, e, monsieur Popovski. Euh, gospod Popovski je tukaj, on je na mesti generalnega sekretarja Evropske službe za zunanje delovanje. Sicer je nekje v stavbi, ampak eh, ker ni mogel priti prej, mu bomo dali še pet minut na voljo.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 to nam bo dalo priložnost, priložnost, da bomo spregovorili še enkrat o Maliju na bolj eh, celovit način. Rad bi vam dal tudi um, pregled delovanja Evropske unije v Maliju in z Malijem. To bomo tudi uvrstili v širši kontekst strategije za Sahel. Upam, da bo za vas zanimivo videti, kako povezujemo celovit pristop za Mali in Sahel z skupnim delom za uh, koherentnost politik za razvoj. Sam sem uh, koordinator za Sahel uh, oziroma koordinator za Sahel je moral uh, oditi v Bamako, pa uh, ga jaz tukaj nadomeščam. Uh, bi vam lahko povedal še več, oziroma ko se bo vrnil, eh, bomo vedeli več o naslednjih korakih. Dinamika se vse čas spreminja, eh, ne samo na področju varnosti. Francoski vojaki so zdaj tam prisotni, tudi politične scheme se tam spreminjajo. Eh, sprejet je bil načrt za tranzicijo strani vlade, to je političen okvir za nas vse v ta politični načrt se bomo morali vključiti in to, o tem so razpravljali tudi ministri za obrambo v Dublinu prejšnji teden. Eh, potrebujemo nek celovit pristop. Eh, tudi ministri za razvoj so bili eh, prisotni in za nje je bilo najpomembnejše, da se obnovi razvojna pomoč. 250 milijonov evrov imamo za to namenjenih ehm, tudi za podporo proračunu. To ni eh, brezpogojno in številne države članice so to dale jasno vedeti. Treba je ohraniti določeno kondicionalnost, pogojevanje. V Maliju bodo kmalo potekale volitve in to mora biti pogoj za to, da se sredstva dajo na voljo gre za to, da se vzpostavi uprava spet na severu in na jugu Malija. Eh, komisar Pibalks bo nadaljeval eh, dialog z ministri za razvoj Evropske unije eh, še v drugi polovici tega meseca. Ministri se osredotočajo predvsem na enoto za usposabljanje v Maliju, to je Evropska enota, ki je bila poslana včeraj. Mogrok 70 ljudi je že v Maliju. Eh, potem pa bodo poslali še eh, do sredine marca še dodatne mm, eh, vodje tega projekta. Smo v stiku tudi z Združenimi narodi in uh, Še naprej smo dejavni na področju eh, varnosti. Eh, že omenjeni projekt je samo eden od eh, teh projektov, ki jih imamo. Tudi projekt FISMA obstaja. V Maliju je tudi Afrika že vzpostavila svoje enote. In afriška misija se bo verjetno spremenila v misijo Združenih narodov. O tem še vedno razpravljajo v New Yorku, ne morem biti specifičen, ker ne poznam vseh podatkov, ampak eh, smo pa v stiku z Združenimi narodi eh, glede tega, kako bi lahko podprli eh, vključenost Združenih narodov. Še en pomemben element je, ko gre za človekove pravice v Maliju. Spoštovanje človek, človekovih pravic je zelo pomembno in o tem. Uh, so razpravljali tako ministri za obrambo kot eh, za razvoj, pa tudi zunani ministri so se vključili včeraj. Dobivamo številna poročila o kršenju človekovih eh, pravic strani malijskih vojakov. Eh, situacijo bi bilo treba bolje nadzorovati in zato uh, si želimo, da bi se vključili uh, opazovalci Afriške unije, pa tudi neodvisni opazovalci in zato imamo na voljo tudi določena sredstva. Ključnega pomena je, da se začne eh, postopek obnove in stabilizacije, eh, ponovno se mora vzpostaviti oblast eh, in verjetno bo treba posredovati med različnimi enotami, med različnimi skupnostmi na severu in jugu delegacija je šla v Bamako, da bi eh, spoznala potrebe oblasti in uprave, kaj eh, bi morali zagotoviti, kakšne instrumente potrebujemo. In eh, nekje se je pojavila tudi ideja, da bi začeli skupno programiranje. Eh, Mali je um, bila država na seznamu za um, skupno programiranje, pa eh, je potem bil izbrisan z tega seznama. Zelo bi nas eh, zanimalo, če bi lahko z Malijem sodelovali. Skušam tu orisati neko širšo situacijo, kaj ti prizadevamo si zauzeti eh, nek celovit pristop v specifični situaciji, ko gre za oborožene spopade in pa za pokonfliktno izgradno malija. To smo, take primere smo že imeli. In vse to je povezano tudi z eh, zavezanostjo k večji politični koherentnosti tukaj namreč povezujemo številne instrumente, ki jih imamo na voljo. Eh, politična vključenost, eh, potem razvojno sodelovanje, eh, vključenost na varnostnem področju. Tukaj imamo različne misije, imamo tudi civilno misijo, ki smo jo že začeli izvajati v Nigru ta misija bo usposabljala policijske in vojaške enote v tej regiji. Zelo me zanimajo vaše ideje in vaše razmišljanje o tem, kako povezati izvajanje eh, strategije za Sahel, eh, še posebej v luči eh, koherentnosti politik, In lahko bi nam tudi kolegi povedali kaj več o misiji v Maliju. Hvala. Chairman, uh, Mačej, thank you very much. Um, I would like to, to introduce... Hvala lepa. Naj vam povem nekaj več o misiji v Bamaku, ki je bila v času sprejetja načrta uh, nacionalne skupščine Malija. glede na to, da se je takrat skoraj sprejel že načrt, smo želeli pokazati, da je Evropska unija tam prisotna in da je angažirana v Madiju, zato da bo nacionalna skupščina dejansko sprejela ta pomembni korak. Kaj pomeni misija, ki vključuje več služb? To pomeni, da so tam bili predstavniki službe za zunanje delovanje iz uh, geografskih pisarn in eh, tudi iz CMPD-ja, ki se ukvarja z kriznim upravljanjem, pa tudi eh, sodelavci iz DEFKA in EFKA so bili tam. Tam so bili pa tudi predstavniki držav članic. Torej, sestava je bila zelo pomembna zato, da bi zagotovili vseobsegajoč pristop na kratek, srednji in dolgi rok v Malju, zato da bi podpirali ta načrt, kakršen je bil sprejet. Podpora Evropske unije bi morala potekati po treh usporednicah. To je sklep in to je tudi priporočilo medslužbene komisije medslužbenega odbora. Torej, kratkoročni, srednjeročni in dolgoročni. Ob teh treh usporednicah ponujamo tudi tri instrumente. Vsak od teh instrumentov ima svojo časovnico za sprejetje odločitev, svojo časovnico za izvajanje in tudi svojo časovnico za pripravo instrumentov za uporabo. Najprej pozivamo za instrument stabilnosti. To je najhitrejši instrument v smislu, da lahko hitro zagotovi rezultate. Kakšne rezultate si želimo, da instrument za stabilnost doseže v malju? To bi bilo povezano z političnim procesom sprave, šlo bi za neposredno podporo načrta, krat, na kratki rok, pripravili bi teren za volitve in zagotovili bi tudi podporo za ponovno zaobvladana ozemlja. Še posebej na severu, kjer so prej vladale določene vojaške skupine in uporniki. kaj si še želimo. Želimo si, da bi na jugu bil pristop enak kot na severu, to je naše vodilno načelo v Maliju. To ne velja samo za instrument stabilnosti, ampak tudi za druge instrumente. Na hitro bom omenil, da bi morala biti usporedna pristopa tisti vodilni princip in še pomoč za izvajanje projektov. To zadeva ovojnico EDF -e zaradi državnega udara in zaradi vojaške ofenzive in težav na severu je projekt na osnovi projektov ustavljen oziroma pristop na osnovi projektov ustavljen. Želimo si še naprej izvajati projekte na področju varne oskrbe s prehrano, projekte, ki so povezani z vodo, socialnimi programi in z izobraževanjem. Ne samo na jugu, ampak tudi na severu. To je druga usporednica, namreč projektni pristop. Nadaljevati želimo že začeto delo, ampak več povdarka želimo dati severu kot prej. In še tretji element tretji element je nekoliko dolgoročnejši, ampak dolgi rok v Maliju je treba še definirati. Namreč ta misija je podala predlog, da bi pripravili pogodbo za oblikovanje države. Zato, da bi pokazali, da se lahko odzovemo na državo, ki se je znašla v krizi. In prvič bi sedaj Evropska unija preizkusila takšno pogodbo za oblikovanje države, zato da bi videli, ali je potek dogodkov mogoče podpreti s takšno pogodbo. To pogodbo je treba še razviti, o njej je treba razpravljati. Vendar mislim, da bi komisija lahko podrobneje raz, razložila, kakšen koledar ima v mislih. Seveda je pa jasno, da to ne sme biti projekt, ki bi ga prelagali na konec leta. Po našem mnenju bi lahko pogodbo pripravili še v prvih šestih mesecih letošnjega leta. Svet za zunanje zadeve je včeraj eh, razpravljal o tem in v sklepih sveta je bilo zapisano, da bo objavljen razpis za konferenco donatorjev, kar bo pomagalo našemu vseobsegajočemu pristopu k dejavnostim v Maljo. Izkoristili smo torej različne instrumente, ocenili smo potrebo malijske vlade, malijskih ljudi in političnega okolja v Maliju. Našim službam smo predstavili glavne zamisli in vsebino tega predloga. Mislim, da je instrument za stabilnost že uspešen, odločitve so bile sprejete prejšnji teden in vidimo lahko, da je ta dinamika pripomogla k temu, da so sedaj prvi ukrepi na terenu že izvedeni. Marče je omenil zamisel o pogodbi za oblikovanje države, o tem so razpravljali tudi ministri za zunanje zadeve. Mislim torej, da smo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 tudi strokovnjakov za malijska vprašanja. Zato predstavitev pristopa Evropske unije k upravljanju oziroma obladovanju krize v regiji. Nekaj vprašanj bi zastavil predno povem svoj komentar. Pri svetu za zunanje zadeve me zanima, ali se je govorilo tudi o Saudovi Arabiji, eno Katarju, eh, za katere se sumi, da ravno iz njih prihajajo teroristi v regijo. In če ste o tem govorili, me zanima tudi, kakšno je bilo mnenje sveta ministrov za zunanje zadeve. Kot drugo, glede vojaškega ukrepanja. Začenjam pač iz lastnega načina razmišljanja, da gre tukaj za ukrepe v okviru mednarodnega prava. Združeni narodi so tudi na francosko pobudo sprejeli načelo tovrstega ukrepanja, tudi na podlagi Združenja za Zahodno Afriko in Mali je dejansko sam zaprosil Francijo naj ukrepa. Zanima pa me dejansko, ali je to povsem v skladu z mednarodnim pravom. Potem me zanima v zvezi z mednarodnim pravom, ali lahko tisti dve državi članici, ki imata pravico veta pri varnostnem eh, svetu, lahko pojasnita svojo politiko pri takem svetu za zunanje zadeve ali gre za nek tih dogovor, da se o teh zadevah preprosto ne govori. Torej, ali ste o tem sploh govorili in kakšen je bil odziv držav članic na to, če ste? Zdaj smo že pri četrtem vprašanju, gre za vojni poseg in ugotovljeno je bilo, da je bila Francija pri tem v glavnem sama in eh, zanima me, ali je Mali pozval eh, Evropsko unijo kot tako, da bi ukrepala ali samo Francijo. To je zelo pomembno vprašanje. Sicer pa me zelo zanima tudi eh, to stališče, ki ga je zauzela služba za zunanje delovanje v tej fazi krize, ki smo ji priča. Mislim, da se moramo uskladiti tudi glede potencijalnih možnosti ukrepanja, pa tudi glede recimo omejitev oziroma rdečih črt, ki jih ni treba prekoračiti. Lahko ugotavljam skupaj z vami, da je gospa Georgijeva odlično ukrepala, da je lahko vsem za zgled, to ste že včeraj mnogi poudarili. In mislim, da je lahko avtoritativno uh, nastopila zato, ker dejansko divje, lahko rečem, zastopa načelo uh, nepristranskosti in uh, hoče dejansko delovati v smislu pomoči Bamaku. Nepristranskost je lahko povezana s pripravljenostjo za sodelovanje v smislu tega, kar pravi služba za zunanje delovanje. Torej mislim, da bi morali imeti zelo jasno zastavljen način delovanja, ki ne sme odstopati od načela nepristranskosti. Vi ste v svojem izvajanju rekli tudi, da je treba razločevati, kaj se lahko stori kratkoročno, srednjeročno oziroma dolgoročno. In zanima me zdaj, katero delo je sedaj najbolj intenzivno, v kateri fazi ste in s čim se najbolj ukvarja služba za zunanje delovanje. Še zlasti, če govorimo v kontekstu razvoja, ker je treba spoštovati ob vsem tem tudi partnerske odnose in ta načela. Zato bi rad vedel, zakaj nismo bolj tematsko uh, eh, spostavili ne varnosti te uh, zelo kritične situacije v Maliju. Imeli smo različne projekte že pred časom in takrat se spomnim, to je bilo leta 2002, uh, eh, ko sem sam deloval na podobnih projektih, vendar sem, so mi svetovali, naj se raje ne vtikam v to območje, ker gre za diplomatsko kočljivo regijo in da je bolje tja sploh ne odhajati. E, tako da so mi praktično preprečili uradni obisk e, iz tako imenovanih varnostnih razlogov. To govorim zaradi tega, da boste videli, da je bilo zdaj težko najti kakršne koli stike in povezati eno in drugo stran, če jih nismo mogli niti obiskati. In e, mislim pa, da je vseeno nekaj uspešnega bilo v tem, da nam je uspelo doseči to, da so tuaregi prišli na povabilo in na razgovore z vlado. Kaj se torej dogaja? Ali hočemo na podlagi tega staviti, da bomo v prihodnosti uspešni, ali si tega ne upamo? In konkretno me zima, kaj se je zgodilo, da je prišlo do takega zloma te države? Kaj se je zgodilo s tisto prejšnjo? strategijo iz leta 2011, ali to pomeni, da ni bila zadostna, da bi preprečila tako krizo, ali pa zato obstajajo še kakšni drugi razlogi, ki jih morda nismo uh, opazili in smo bili postavljeni tako rekoč pred dejstvo. In še beseda za zaključek, pravzaprav dajem besedo kolegom. Hvala lepa. Besedo dajem gospodu Bermanu. Da, najlepša hvala za ta jasen povzetek tega, kar počnete in kar še nameravate storiti. Sam bi se omejil na eno tematiko. In sicer nujno je vzpostaviti normalen način upravljanja v Maliju, eh, kar je zelo težko, tako materialno kot eh, organizacijsko. Zelo težko je sploh v kakršni koli sprejemljivi obliki postaviti določeno raven upravljanja in zato bi bile potrebne pomembne naložbe. Govorili ste tudi o proračunski podpori. Sami pa veste, jaz prihajam iz Nizozemske, ki je tudi del teh držav, Eh, veliko nerazpoloženje do tega, da bi se nudila proračunska pomoč. In uh, nizozemska nikako ne bo pristala na kratkoročno pomoč Maliju. Če pa bi imeli tam neko administracijo, ki bi bila sposobna normalno delovati, potem bi tudi sam podprl proračunske oblike podpore. Bi pa rad slišal bolj natančno. o pogojnosti, pogojenosti te proračunske pomoči s protiukrepi in kakšni bi bili ti fiksni zneski, ki mislim, da bi bili potem nujno potrebni kot orodje delovanja v Malju. Gospod Dekajzer? Hvala, gospa predsedujoča, hvala tudi gospodu Popovski. Res je, da so zdaj v dveh dneh imeli možnost pogovarjati se zelo zanimivimi in pomembnimi sogovorniki in eh, sedaj imamo tudi možnost, da se pogovorimo z vami. To so trije taki trenutki, ki nam bodo prav gotovo koristno služili za naše delo. Naj povem nekaj o tem ukrepanju in o preventivnem delovanju. Zdi se mi, da smo v teh zadnjih mesecih pri Evropski službi za zunanje delovanje videli hitro odzivanje v primeru obvladovanja kriz. Je pa res tudi, da smo uh, bili nekoliko presenečeni nad tem in se nam zdi nekoliko uh, nenavadno, kako da se zgolj odzivamo na krizne primere. Šar je tudi prej omenil tudi nekaj v zvezi s tem, zakaj ne ukrepamo preventivno, zakaj se ne trudimo preprečevati. Naša politika bi morala biti usmerjena v to smer in sama bi rekla besedico ali dve v zvezi s tem. Seveda je vse povezano, s konsolidacijo in stabilizacijo in hipotetično si predstavljamo, da bi vsi radi videli, da se to območje stabilizira. Obstaja pa tudi druga hipoteza, da obstajajo tudi interesi tako imenovane teroristične gverile, ki bi ki ima navado upadati na ozemlje te države in pač vzeti, kar potrebuje in povzročati škodo. Vid Videli bomo, kaj bo sicer, če bomo lahko marca obiskali to moče, ampak dotlej me zanima, ali vi morda lahko vidite že sedaj, ali obstaja tveganje, začem klasično vojno, saj pravzaprav vseeno gre za neke vrste vojno, kar že zdaj opažamo. In zato še enkrat sprašujem, ali imamo neke preventivne, preprečevalne uh, ukrepe. In potem drugo vprašanje, človekove pravice. Pravice žensk in tudi vse te tragedije, ki se dogajajo v Maliju. In baje so bili v marsikaj upleteni tudi predstavniki oboroženih sil. Torej, ne gre samo za neke upornike in teroriste, ki posiljujejo ženske, tudi drugi so udeleženi pri tem. In vendarle smo govorili o tem, da prihaja do nekaznovanosti v teh primerih. In res bi se mi zdelo, da neodgovorno zatiskati si oči pred takimi dogodki, če gre za to, da so udeleženi tudi naši vojaki. Torej, hočemo imeti nekega vojaka, ki nas tam zastopa, ki se bo ukvarjal stiki s prebivalstvom, z varovanjem pravic žen, stiki z nevladnimi organizacijami. Ampak kdo se bo tu ukvarjal z nekaznovanostjo kot splošnim pojavom v Maliju? Ali ne bi mogli tega vprašanja izpostaviti v naših odnosih? Ko bi morda pogledali, kakšne so zadeve dejansko, ali ta sodišča sploh delujejo ali ne, ali sploh kdo kaj prijavi uradnim organom. Ne moramo zadev pustiti kar tako. Moramo se učiti iz napak, ki smo jih storili v drugih državah. Potem pa naj se navežem na gospoda Popovskega. Res se nahajamo v obdobju, ki je zelo kritično in prej ste že povedali, kakšne so vaše naloge, ampak glede na to, da ste vi v to neposredno upleteni, Me zanima, kako to deluje, katere službe, kateri predstavniki so šli tja na teren. Vi pravite, da je vse organizirano pregledno, pravite tudi, da ste zadovoljni z organizacijo, ampak zanima me, ali lahko poveste, kateri oddelki so to, je to oddelek za obvladovanje krize, kako je to konkretno izgledalo. Toliko, to so moja tri vprašanja. Hvala. Pa sem kole parola, mesjo Neuzo. Hvala lepa, še beseda gospodu Neuzerju. Merci, Madame la Présidente. Viel, vielen Dank für Hvala lepa. Ähm, ihre Darlegungen. Hvala lepa za vašo predstavitev. Hvala za predstavitev tudi strani Evropske službe za zonanje delovanje. Najprej bom kritičen. Mislim, da je bil proces demokratizacije v Maliju napačno ocenjen. Vprašati se moramo, kako je lahko prišlo do takšne napačne ocene kolega Görens je to že omenil. Sever je že dolgo bil znan kot nestabilno ozemlje. Prizadevanja za regionalizacijo Malija so bila zelo nejasna. Pred dvema letoma sem bil v Bamaku. Cilj je bil, da bi vzpostavili lokalne oblasti, civilno družbo in da bi podpirali decentralizacijo. To so programe, ki sploh niso bili uspešni ali pa so morda šele začeli delovati. Pričakovati je bilo, da se bodo stvari v Malju zaostrile, še posebej po sporu v Libiji, ko so številni potem zbežali v Mali. Ekovas sedaj tam deluje, ampak lahko smo kritični kaj ti ljudje na severu to obravnavajo kot invazijske sile. Afriško misijo bi morali čimprej razširiti v misijo Združenih narodov, čimprej moramo zagotoviti sprejemanje tudi strani Tuaregov, kar zadeva naloge evropejcev mislim, da moramo sedaj začeti reševati konflikte v vladi in tudi v vojski. Ločnice tečejo tako skozi vlado, kot tudi skozi vojsko. Veliko dela nas torej še čaka. Zanima me, kakšno pripravljalno delo opravljamo v Evropi, zato da bi čim prej imeli nove volitve v Mali. Hvala. Euh, Hvala lepa. Morda bi nekoliko podprla gospo Kajzer v zvezi z vsemi temi kaznjivimi dejanji in posilstvi, ki so še vedno zelo aktualna. Ne vem, ali so tesno povezana s tem spopadom ali ne ampak mislim, da tega ne moremo pustiti ob strani. Vendar ne vem, eh, ali eh, je treba govoriti samo o pogojenosti. Mislim, da je treba udariti z roko po mizi. Nekoliko preveč ležerno jemljemo te zadeve, ker res je za hude tragedije. Včasih gre za zelo majhne deklice in očitno nismo dovolj zahtevni in ne ustrajamo dovolj na teh zadevah. Hvala lepa. Zdaj pa dajem spet besedo gospodu Popovskemu. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa. Meni je precej bogat. Vseeno pa bom poskusil odgovoriti na določena vprašanja. Vlogo Saudske Arabije in Katarja nismo obravnavali Mm, zadeve še vedno spremljamo, ampak to ni bila tema te specifične razprave. Res je, eh, vojaško posredovanje poteka v okviru mednarodne zakonodaje, je v skladu z eh, ustreznimi členi eh, listine Združenih narodov, to velja tako za francosko posredovanje, kot tudi za afriško misijo. Francija je v stiku z nami in uh, niso nas presenetili, kajti z nami so sodelovali tudi v fazi priprav. To je prizadevanje, ki ga vodi Francija, ampak sodelujejo tudi drugi. Države članice so um, enostransko potrdile pomoč in to uh, redno spremljamo s pomočjo klirinške hiše, ki smo jo oblikovali z vojaškim osebjem. Malijska vlada se res obrača na Francijo za pomoč in to je tisti razlog za posredovanje. Sodelovali smo z ECOWASom in tudi z Malijem v zvezi z usposabljanjem in v zvezi z operacijo v Malijo. Ampak glede na to, kako se zadeve odvija, smo zadeve pospešili. odločitev za to misijo je bila sprejeta včeraj. Še vedno imamo nekaj vrzeli v zvezi z določenimi zmogljivostmi. Včeraj smo še iskali helikopterje za medicinske evakuacije. To smo sedaj našli in imamo vse, kar potrebujemo, zato da ukrepamo. Strinjam se, gospod Görens z vašo oceno ukrepov komisarke Georgijeve. Res je postopala pravilno in postopala je v skladu z načeli za človekoljubno pomoč. Gre za nepristranskost in objektivnost. Humanitarni delavci potrebujejo prostor za delovanje. Usklajujemo se z njimi, ampak potrebujejo dostop in poskrbeti moramo, da bodo vsi spoštovali načelo neutralnosti seveda pa tudi mi. Peterist bo povedal kaj več o Sahelu in o preprečevanju. Gospod Berman, res je, prizadevali si bomo za ponovno vzpostavitev reda in miru. Določene države članice so nekoliko bolj zadržane v zvezi z proračunsko podporo. To so ponovili številni, ne samo nizozemski minister v Dublinu. Ampak ta pogodba za oblikovanje države se vsem zdi dobra. Nihče ni bil proti, vendar pogoji morajo biti jasni. Nekatere države članice so to povezale z volitvami. Volitve naj bi bile pred julijem. Kako bodo potekale volitve? bi lahko potem določilo tudi nadaljni potek naših ukrepov. Gospod Neuser je zastavil vprašanje, kaj počnemo. Mi podpiramo priprave na volitve in pripravili bomo misijo za opazovanje volitev v Malju, seveda s podporo Evropskega parlamenta, kako je to običajno. načrtovanje bomo začeli preučevati že sedaj, kajti časa je na voljo malo. Kaj pa gverilska vojna, kar je omenila gospode Kajzer? Ta nevarnost je zelo resna in tega ne bomo rešili samo z usposabljanjem. Že sedaj želimo okrepiti domače institucije, torej organe pregona, policijo, pravosodje in tako naprej. Projekt v okviru instrumenta za stabilnost smo že zagnali, znaša 20 milijonov evrov, nekaj teh sredstev bo na voljo tudi agencijam. Zagotovili smo praktične zadeve, naprimer komunikacijsko opremo in vozila. Proces načrtovanja se je že začel. Namreč. No, misija usposabljanja policistov in žandarjev bi lahko bila še razširjena, in sicer iz druge sosedne države, kjer že poteka. Imamo že urad za povezovanje. Ta urad je v Bamaku in na tej osnovi bomo začeli načrtovanje. Mislim, da bi morali začeti sodelovati tudi z varnostnimi silami in tudi z sektorjem, ki je odgovoren za varnost državljanov nasploh. Komisar Pibalks je prav tako dojel, da je varnost pomemben sektor naših posredovanj. Varnost je vedno više na našem dnevnem redu, tudi kar zadeva države DC in, in države EDF. V nekaterih državah je pač neizogibno vlagati v varnostne sile. Ne govorim o oboroževanju vojske, ampak vlagati je treba v te institucije. To je nujno. In tudi reševanje nekaznovanosti je nekaj, kar moramo obravnavati v okviru priprave pogodbe za oblikovanje države. Storitve v okviru te misije so geografske storitve. Imeli smo tudi pisarno za krizno odzivanje in uh, sodelovali so tudi kolegi, ki se ukvarjajo z medijacijo. Lahko posredujemo ali izvajamo medijacijo med različnimi skupnostmi in tudi tu v regiji. Vključeni pa so tudi naši načrtovalci, načrtovalci iz SZDP-ja in še nekaterih drugih služb. in na koncu še možnosti za misijo Združenih narodov. Združeni narodi se morajo za to odločiti, ampak eh, z njimi se redno posvetujemo in uh, imel sem srečanje z gospodom Lacujem, ki je govoril pred ministri za zanonje zadeve v Dublinu prejšnji teden. Časovnica je še nekoliko odprta. Upajo, da bodo imeli novo resolucijo ali izjavo predsednika, na to pa bi afriške sile počasi spravili pod eh, zastavo Združenih narodov. To bo še nekaj časa trajalo, ampak ni še čisto jasno, kaj Združeni narodi pričakujejo od nas, zato da bi jim lahko pomagali. Sedaj pa še Peteris, da odgovori na druge točke. Hvala lepa, Mačej samo še nekaj kratkih dodatnih komentarjev. Kar zadeva medslužbeno misijo, šlo je za pravo partnerstvo, partnerstvo med vsemi službami v okviru Evropske službe za zunanje delovanje, tam je bila tudi komisija, eko in države članice. Vsi so torej sodelovali. Na tej misiji, zato da bi skupaj pripravili enako oceno. Zamisel je bila, da ne bi našli samo najhitrejše načine za reševanje dolgoročnih, srednjeročnih in kratkoročnih problemov, ampak da bi tudi pripravili načrte za skupno programiranje. To je nadaljevanje dela, ki ga je že omenil Mačej. Mali je na začetku bil obravnavan kot država, kjer bi skupno programiranje lahko doseglo nek napredek. Vse skupaj pa torej vodijo delegacije. Vodja delegacije mora voditi ta projekt v državi in mora odgovarjati oblastem. In še druga stvar v zvezi z strategijo za Sahel, O tem smo govorili z varnostnimi strokovnjaki oziroma strokovnjaki za varnost, predstavniki Malija, predstavniki regiji, pa tudi z našimi partnerskimi državami v tej regiji. In jasno je, da so krizo povzročili vse trije elementi. Prvič, zunanja prisotnost in zunanje ukrepanje v Maliju. Tukaj lahko govorimo o učinku domin po krizi v Libiji. In v zadnjih letih je vlada izgubila nadzor nad številnimi deli Malija, še posebej pa na severu. In tretjič, gre za trgovanje. Vsi trije elementi so vodili do tega, da se je na koncu zgodil državni udar in to je vodilo do vojaškega posredovanja na severu. Dejansko smo se sedaj premaknili deset let nazaj. Oceniti moramo, kaj lahko storimo in kako lahko preprečimo napake, ki smo jih že storili. Kar zadeva strategijo za Sahel, zunanjega učinka domin nismo mogli napovedati takrat, ko je bila strategija za Sahel sprejeta. Ampak vprašanje je, izguba nadzore vlade in trgovanje je že takrat bilo na dnevnem redu. In tretjič, pogodba za oblikovanje države, kakor sem že dejal, to je popolnoma nov instrument pogodba za oblikovanje države izhaja iz sporočila sprejetega leta 2011 o proračunski podpori. Proračunski podpori, ki jo namenjamo partnerskim državam. Mislim, da moramo povdarjati besedo pogodba. To ni tipična proračunska podpora. tu lahko govorimo o varnostnem elementu. Zakaj? Kaj ti v pogodbo morajo biti vključeni določeni pogoji. In drugič, če želimo zagotoviti za razvoj na terenu, ne samo fizični razvoj, ampak tudi politični razvoj, moramo zadeve izpeljati v delih. Plačilo ne bi bilo izvedeno naenkrat, ampak v posameznih tranšah. Tako bi zagotovili boljše spremljanje razmer in tudi izpolnjevanje pogojev skozi čas. Hvala. Euh, no, samo trenutek, da vam povem, da smo dejansko veliki zamudi. Imamo še dve točki in zato vas prosim, gospod Berman, samo par sekund. Ali imate morda komentar o tem, eh, kar smo slišali od gospoda Francoa Hollanda, ki je danes zjutraj po televiziji govoril o tem, da so najbrž ugrabili nekaj francoskih državljanov v Kamerunu? To je dejstvo, to vemo. In zdaj vemo, da so tudi vsi evropejci bolj izpostavljeni vsem vrstam ugrabitev in podobno. Uh, In eh, to bo seveda vplivalo na naše načrtovanje, ampak tega ne moremo nadzorovati. Eh, hvala lepa, gospod Gerenc, za zaključek. Štiri točke. Problem vidnosti imamo. To, kar je vidljivo, je, da je ukrepala Francija, vse ostalo, kar se nagaja v zadju, pa ni dovolj znano javnosti in to seveda tudi škodi spremljivosti naše politike v tem območju. Kot naslednje bi pa izpostavil, da gre za regionalni problem, da ne gre samo za nacionalni problem Malija. Zato je treba razvijati tudi to regionalno razsežnost Odzvali ste se sicer na vprašanje gospe Kajzer in dejansko je res, da smo že priča domino efektu in eh, zadeve niso izginile tja nekam v stratosfero. Vse je dejansko tam, kjer je in tisti, ki so bili na terenu, vedo, kako težko se je prebijati po tem težavnem območju. Tudi ne gre za neke gradove iz peska, treba je v zadevah razmisliti konkretno in zato, če že govorite o tem, da je treba pomagati državi v tem smislu, da se izgradi, da izgradi svoje strukture, ampak soočamo se z državo, ki ima visoko stopnjo revščine, visoko stopnjo rodnosti, visoko stopnjo smrtnosti. Skratka, veliko težav je tam. In kot tretje, bi eh, rad ustrajal eh, na eni točki iz vašega načrta. Če govorimo o medijaciji, o pomoči pri pogajanjih, jasno je, da jim moramo pomagati, vendar oni bolje poznajo svoje območje in mi smo tam, da jim pomagamo. Ne moremo pa izolirati eh, tistih, ki so odgovorni na obeh straneh, še zlasti je občutljivo vprašanje tuaregov, ker eh, ravno ta trenja so bila odgovorna za državni udar. Torej ne moremo in ne smemo nikogar izolirati pri teh prizadevanjih. Mislim, da bi bilo zelo koristno, če bi imeli v kratkem času poseben sestanek v zvezi s tem, kako bi in kaj bi storili v regionalnih eh, merilih, mi pa smo seveda pripravljeni, da vam pomagamo pri vsem, kjer lahko. Če eh, se vi ne zavedate realnosti situacije, potem bomo res izpadli bebci. Naša podpora je sicer nekaj, kar ne sme ostati izolirano. In eh, zato moramo stopiti skupaj. Hvala lepa. sans plus attendre nous allons passer au point suivant donc lors de notre euh... non pospešiti se bo treba, gremo naprej. Na zadnjem sestanku smo imeli izmenjavo mnen o Evropski prostovoljski enoti za humanitarno pomoč. To je pač eh, bila aktualna tema, o kateri smo izvedli več posvetovanj in danes je trenutek za predstavitev osnutka poročila, o katerem se bo tudi glasovalo. Bo pa to tudi del serije trilogov, neformalnih trilogov s svetom. Ehm, na kratko si bom dala besedo, da predstavim na kratko, zakaj gre. Mi smo imeli torej že dve razpravi, kot veste, na predlog komisije o vzpostavitvi te prostovoljne enote Evropske unije. Ne bom se ponavljala, ker sem je to razpravo že veliko povedala, podpiram to pobudo v celoti in tudi se strinjam s cili, ki jih je komisija naštela v svojem predlogu. Nekat nekateri predlogi ciljev pa so vseeno nekoliko preveč ohlapnjeni, bo treba natančneje opredeliti. To sem tudi že prej povedala. Treba bo dejansko zagotoviti, da ima ta predlog pravo dodano vrednost. Potem gre tukaj tudi za povezavo z različnimi predhodnimi pilotnimi eh, projekti, ki jih je treba še bolje povezati s prihodnimi. Potem je tu še poseben kontekst eh, notranjih in zunanjih oboroženih spopadov in obnašanja prostovoljnih enot v teh primerih. Zato je treba tudi okrepiti zmogljivosti Evropske unije, še zlasti v pripravah na naravne nesreče, preprečevanju nesreč, eh, potrebno pa je tudi poskrbeti za prizadevanja povezana z obnavljanjem prizadetih območij. Humanitarno delovanje je zelo pomembno, eh, potrebe pa je treba na terenu ugotavljati sproti. Predlog komisije že vsebuje večino teh točk, govori se tudi o tem, da gre za popolnoma humanitarno delovanje, enoto, ki mora biti strokovno usposobljena in mora v najboljši, v najboljši meri izkoriščati učinkovito sredstva, ki so na voljo. Poglavito je, da se doseže učinkovita izvedba pri pilotnih programov. Operativno delovanje je treba ocenjevati tudi na druge načine, ne zgolj kvantitativno, ker je to nedopustno. Vsako vejo operativnega delovanja je treba posebej pregledati, zato da bo dejansko utemeljena v ustreznih pravnih okvirih za to vrstno delovanje, kar je treba na novo ovrednotiti obstajajo tudi različni predlogi komisije za različne dejavnosti, vključno z iskanjem sinergije in eh, povezovanja s partnerji, ravno z namenom, da bi se zmanjšale administrativne obremenitve, ki pri tem nastopajo. Treba je pri tem uporabiti strokovna in posebna strokovna znanja, ter angažirati zelo raznolike profile strokovnjakov, predvsem pa mladi, ki so pripravljeni odzvati se na te konkretne izzive. Eh, poleg tega je treba oblikovati tudi poseben kader, certificiranih prostovoljcev, katerih bi se potem tudi vodil v register, ter bi se hkrati tudi evidentirala njihova izkušenost sodelovanja v različnih eh, programih in projektih, kar bi jim lahko bilo pozneje tudi v pomoč pri profesionalnem delu. Treba je tudi poskrbeti za boljše sodelovanje z državami, ki Eh, sodelujejo v raznih sosedskih oblikah sodelovanja, vendar to ni eh, ta profil sodelovanja, ki smo si ga predstavljali pod to vrstnim oblikovanjem prostovoljne enote. Te vidike delovanja treba povdajati še zlati eh, letos, ko je leto evropskega državljanstva. Ta dejavnost pa je tudi ustrezno umeščena v pogodbo in tudi v dejavnosti komisije preko delegiranih aktov. Poskrbeti moramo, da bo nadaljne razvijanje teh dejavnosti ustrezno usklajeno in da bo parlament tvorno sodeloval pri tem. Tretji des programmations de travail annuelles qui mettent en œuvre les programmes pluriannuels seront adoptées par la procédure de comité. Ta odbor bo prav tako bedel nad izvajanjem teh zadev in eh, še zlasti bo pregledoval zneske sredstev, ki bodo namenjena za posamezne dejavnosti. Sama sem vam na voljo za vsa morebitna vprašanja rok za predloge sprememb pa je 26. februar ob 17. Gracias, tomo la palabra. Najlepša hvala. Eh, v imenu gospe Korine Kretov bom spregovoril, ker eh, se danes ni mogla udeležiti sestanka. Eh, veliko je naravnih katastrof in oboroženih spopadov. To število se je v zadnjem času še povečalo in ti prostovoljci bi lahko okrepili odzivnost Evropske unije, eh, vendar je treba zagotoviti varnost našim prostovoljcem. Gospa Kritu meni, da je kriterij za izvor prostovoljcev njihovo poznavanje držav, eh, kamor bi bili poslani. Eh, treba je eh, poznati eh, običaje države, v katero so namenjeni in podobno. Eh, Eh, potrebujejo tudi izkušnje na terenu. Postopno je treba uh, oceniti tudi njihov prispevek, prispevek prostovoljcev na terenu in uh, vzpostaviti uh, seznam dobrih praks. Uh, tukaj treba sodelovati s komisijo. Uh, gospa Kritu se vam zahvaljuje za to poročilo. Merci beaucoup, je suis complètement euh, d'accord avec. Lepa, v celoti se strinjam z vami in vse te evalvacije smo tudi predvideli. Še kdo? Če. Gospa predsedujoča in gospa poročevalka v eni osebi. Zanima me, ali lahko program začnemo eh, brez izkušenj iz pilotnih projektov. Ne vem, kakšen bo vaš komentar eh, vsega tega. Morda bi lahko kar nadaljevali. Pa še pomembnejši komentar. Eh, imeli smo vrh 27 eh, nacionalnih voditeljev o mm, večletnem finančnem okviru. Kako bo to vplivalo na program, o katerem mi razpravljamo, ali bo tukaj prišlo do resnega problema? Svet namreč predlaga. Uh, krčenje sredstev za takšne programe. Bi se morali temu upreti. Če že kot če vup. Vsekakor računam na vas. Eh, upam, da se bomo lahko izognili tem rezom v proračunu. Eh, vendar pa v tem trenutku nimamo dovolj podatkov, ne vemo še vsega. Eh, morda komisija, se želite odzvati? Gospod Jan Clark, morda? Izvolite. Thank you. Um, um, o tej specifični točki uh, v tem trenutku še nimam informacij. Žal mi je. Autre chose? Še kaj drugega? Ne. Komisija ne. Še nekaj izvolite. Um, no, as Najprej hvala, gospod predsedujoča, za to poročilo. Eh, to poročilo se nam zdi zelo pozitivno. Podpiramo vašo pobudo. Eh, tudi številni predlogi sprememb so koristni in bodo lahko eh, pojasnili in izboljšali besedilo. Nekaj stvari pa je vendarle v besedilu, ki nas skrbijo in bi jih rad tukaj omenil. V predstavitvi ste omenili večletno finančno programiranje te pobude. E, s tem se ugvarja predlog spremembe 46. To nas uh, rahlo skrbi, kajti tukaj ne gre za instrument za razvojno sodelovanje ali pa uh, instrument za širitev ali za sosedsko politiko. Ne gre za zunani instrument Evropske unije. To je instrument, eh, ki ga ne moremo predvideti, zato ker ne moremo predvideti humanitarnih in naravnih katastrof na srednji rok. Zato je treba ostati blizu humanitarnim potrebam, kajti te se večkrat dnevno spreminjajo. In zato nismo predlagali večletnega financiranja oziroma večletnega finančnega programiranja. Mislim, da to bolj ustreza naravi samega programa. In tukaj gre za majhen finančni instrument v primerjavi z nekaterimi drugimi zunanjimi finančnimi instrumenti. Iz tega razloga smo menili, da bi bilo to še posebej težko, zato eh, se bolj zauzemamo za to, da bi ohranili predlog tako, kot je bil, namreč letno programiranje. Eh, večletno programiranje v obdobju sedmih let bi bilo težavno. Še ena tema, ki se je pojavila tudi v povezavi z drugimi finančnimi instrumenti, pa je vprašanje skladov, ki so omenjeni tudi v predlogu spremembe 47. Mislim, da to obravnavamo na splošen način v okviru trialoga o uh, finančnih instrumentih za zunanje delovanje. Morda bi si ogledali rezultate tega trialoga, da bomo lahko videli, kakšen bo učinek na to pobudo. Lahko povem še to, da nam je žal, eh, da se predlaga, da se izključijo sosedne države iz tega predloga oziroma te pobude predlagali smo, da se vključijo tudi države kandidatke v skladu s splošno politiko Evropske komisije, da programe odpre tudi za sosedske države. Eh, predlagana so tudi druga območja, mladina in podobno. In zato eh, bi bilo dobro, da bi tudi v tej pobudi to upoštevali. Če države želijo sodelovati, potem bi jim to morali omogočiti na osnovi dvostranskih sporazumov in pa določenih finančnih instrumentov za sodelovanje teh držav. E, zato ne bi uporabljali proračuna Evropske unije. Pa še nekaj stvari, ki ste jih omenili. Prosili ste eh, za opazovalca Evropskega parlamenta v glede postopkov v odboru. Um, o tem govori amandma 52. To je že urejeno. Evropski parlament ima pravico do pregleda vseh dokumentov. ne pa do posebnega opazovalca. In ker uh, imamo postopke komitologije, tega ne moremo sprejeti. Potem eh, se omenja tudi ne uporabo oziroma ne pošiljanje prostovoljcev na območje oboroženih spopadov. Potem so tu še določene motnje, se omenjajo, ki jih je treba še proučiti skupaj z našimi notranje motne so omenjene v angliškem besedilu. Um, ne uporablja pa se ta izraz v mednarodnem humanitarnem pravu, tako da bi to morali naši pravniki lingvisti še enkrat preveriti. Ehm, ehm, če bi bili omenjeni oboroženi spopadi oziroma nesodelovanje v oboroženih spopadih, to eh, torej moramo še preveriti. Predlog spremembe 16 predlaga, da se ustvari forum za posvetovanje. Mislimo, da bi to bolje organizirali v obliki omrežja, ki smo ga tudi predlagali v uredbi, da ne bi vzpostavljali preveč nekih novih forumov, glede na to, da je ta pobuda dokaj majhna. Morda bi lahko uh, oblikovali omrežje, ki bi se potem lahko še razširilo za namene posvetovanja, namesto da bi ustvarili nek uh, nov dodatni forum. Sicer pa pozdravljamo to uh, pobudo, tudi pobudo, da se ogledajo, da se proučijo um, kvalitativni indikatori. Želimo omejiti število indikatorjev, da jih ne bi imeli preveč. Zelo težko jih je potem vse upoštevati. Imamo tudi priporočila kolegov, ki se s to temo ukvarjajo z proračunskega vidika. Eh, na en cilj bi se morali, pri enem cilju bi se morali omejiti na tri indikatorje. To so naši glavni komentarji. Ampak, eh, kot sem na začetku povedal, eh, zelo podpiramo to pozitivno poročilo. Hvala. Merci beaucoup, ben je vais tenir compte. Hvala lepa. Upoštevala bom vse to, kar ste povedali, res pa je, da moramo počakati tudi na trilog. Res pa je, da sem v nekaterih zadevah zelo odločna. Ostrajam na tem, da gre za evropski program. In drugo je pa seveda vprašanje partnerskih držav. Na tem ravno mislim delati z mojo ekipo, torej s kolegi. Naj zaključim, hvala za vaše sodelovanje, hvala vsem. Sedaj pa k zadnji točki. To je predstavitev našega kolega Filipa Kačmareka poročila z obiska delegacije odbora za razvoj v San Vincentu in Grenadini. To se je dogajalo decembra lani. Gospod Kačmarek in gospod Nojzer sta bila v tej delegaciji. Najprej gospod Kačmarek. E, Hvala, gospod predsedujoča. Tu je bila zelo majhna delegacija, Kot veste, vedno po skupni parlamentarni uh, skupščini uh, med AKP in Evropsko unijo skušamo organizirati takšno delegacijo. Ena je obiskala eh, San Vincent in Grenadin, druga pa Santo Lucijo, Sveto Lucijo. In eh, druga misija je bila odpovedana zato, ker nismo imeli dovolj članov prisotnih pri glasovanju. Mi smo tam preživeli samo en dan, eh, imeli pa smo zelo intenziven program. Zbrali smo veliko informacij o tej državi. Prejeli ste že pisno poročilo o obisku te delegacije. Imeli smo obiske na visoki ravni, tako z opozicijo kot eh, z vladajočo stranko. Eh, srečali smo se s predstavnikom eh, parlamenta. Premija Gonzaleza smo tudi srečali, to ni bilo planirano, pa je potem prostovoljno sam prišel na naš sestanek. To je bila sobota, nekaj časa je preživel z nami. In to je oseba, ki ve, kaj hoče doseči, ima zelo jasno vizijo za svojo državo, tako da je bil ta obisk in to srečanje zelo uh, koristno. Govorili smo tudi z ministri za kmetijstvo, okolje in eh, zdravje, pa z ministri za oziroma eh, s predstavniki Ministrstva za regionalni razvoj kaj naj povem o tej državi. Mm, gre za majhno državo, gospodarstvo je zelo ranljivo. Um, odvisno je od zunanih dejavnikov, naprimer od podnebja. Danes smo se pogovarjali s komisarko Hedegard in omenila je, da v določenih primerjih lahko um, podnebna katastrofa državo stane tudi 2 odstotka BDP-a orkan eh, Tomas leta 2002 je eh, tukaj povzročil izgubo 20 odstotkov BDP-ja. Torej, kakršne koli naravne katastrofe lahko eh, povzročijo res hude posledice. To je eden glavnih problemov svetega Vincenta Vincenta gospodarstvo tudi ni eh, prilagodljivo, ni diferencirano, predvsem temelji na kmetijstvu eh, in tukaj eh, imajo srednjo vlogo banane. Potem drugo pomembno področje gospodarstva je turizem. Tudi veliko emigrantov je, ki živijo v tujini in pošiljajo denar domov. torej zelo omejen vir dohodkov imajo v tej državi. Vlada in oblasti skušajo najti določene eh, niše za razvoj, iščejo eh, določene možnosti za ukrepitev gospodarstva. Eh, projekt, ki je bil izbran kot zelo strateški, pa vzbuja skrb. Zdaj poteka gradnja precej velikega novega letališča. To letališče smo obiskali, obiskali smo um, to gradbišče in to letališče naj bi uh, okrepilo potencial za sprejemanje turistov od 100 tisoč do 500 tisoč na leto naj bi jih bilo. In uh, mislim, da lahko delegacija potrdi, da Eh, to letališče oziroma ta država ni zmožna sprejeti tako velikega števila turistov, nimajo zadostne infrastrukture in storitev. Po mojem mnenju je to uh, vprašljiv in tudi ne povsem transparenten projekt. Predstavniki opozicije so rekli, da po eni strani to veliko stane državo, po drugi strani pa struktura financiranja ni zelo jasna. Eh, slišali smo o sodelovanju Venezuele pri tem, potem tudi določene zalivske države naj bi bile vključene. Srečali smo se z inženirjem Skube, ki dela na tem projektu novega letališča. Celoten projekt torej ni zelo pregleden in na strani opozicije je veliko skrbi glede tega. Eh, opozicija pa lahko o tem javno spregovori in to kaže, da gre za eh, dobro uveljavljeno demokracijo. Nismo imeli občutka, da bi bil kdorkoli pod pritiskom ali da bi bili ljudje prisiljeni, da se strinjajo z vlado in njenimi projekti. Ni videti, da bi eh, bilo komorkoli prepovedano eh, izraziti nestrinjanje. Potem še eno področje, eh, kjer imamo zadržke, pa je proizvodna banan v Svetem Vincentu. Eh, obiskali smo dve plantaži, kjer se proizvajajo banane za pošteno trgovino. Eh, tukaj bi lahko izboljšali gospodarsko učinkovitost na tem področju, ampak v kmetijstvu bi bila bolj pomembna diverzifikacija. Če bo ta država prejela, sprejemala več turistov, potem bi bilo zelo pomembno, da zmanjšajo svojo odvisnost od uvoza. Eh, Sveti Vincent, naprimer, uvaža zelenjavo iz drugih držav. Morda bi bilo bolje, če bi skušali diverzificirati svoje domače notranje kmetijstvo. Potovali smo tudi po, uh, po teh, eh, kjer vozijo tovornjaki, ki prevažajo banane. To so zelo slabe ceste, uh, podobne tistim v Afriki. Zato so potrebna tudi zelo močna vozila za vožno po teh cestah tukaj bi bilo treba sofinancirati razvoj teh uh, poti, da bi določeni deli otoka lahko uh, postali bolj dostopni. Določene doline, naprimer, uh, eh, niso dostopne in ne morejo sodelovati v gospodarstvu in v izvozu, naprimer. Glavna tema Tukaj je predvsem prihodnost e, tega gigantskega letališča, ki se zdaj gradi. Oblasti so izvedle e, nek pregled e, tega statusa quo. Skupaj s pomočjo Evropske unije želijo pregledati situacijo. Zelo cenijo vključenost Evropske unije in kot so sami rekli, ne čutijo političnega pritiska v tem našem sodelovanju. Političen pritisk pa čutijo takrat, ko sodelujejo z drugimi partnerji, naprimer z Venezuelo. Tega niso eksplicitno povedali, ampak imeli smo občutek, da eh, na to namigujejo. Politična odvisnost v njihovem primeru je veliko bolj očitna in v tem kontekstu eh, je država res vesela sodelovanja z Evropsko unijo in jim to veliko pomeni. Na koncu se želim zahvaliti še vsem, eh, ki so bili eh, vključeni v organizacijo te misije, sekretarjatu, oblastem eh, države Sveti Vincent in Grenadin. Hvala tudi službi za zunanje delovanje, veleposlanikom, gospodu Majklu Barkopu, ki je vodja predstavniške pisarne Evropske unije v Barbadosu. On je bil z nami eh, vse čas misije, tako da smo imeli priložnost razpravljati o vseh teh temah in tudi soočiti informacije, ki smo jih prejeli od eh, naših diplomatov. To nam je zelo pomagalo. In uh, veseli smo bili dobrega institucionalnega in medinstitucionalnega delovanja. Včasih nas eh, skrbi delovanje službe za zunanje delovanje, ampak v tem primeru smo zelo dobro sodelovali. Še enkrat se zato želim zahvaliti vsem institucijam, ki so bile vključene v to misijo. Hvala. Euh, Najlepša hvala, gospod Najzer, tudi vi bi se radi obrosili. Misija je bila uspešna, ker eh, jo je sekretarjat zelo dobro pripravil in poročilo Filipa je odlično, tako da nimam kaj dodati. Hvala. Monsieur a eu peut-être Commissia. Plus là Ok. Je vais être un peu bref parce que les interprètes. Euh, Moram biti kratka, ker bodo morali tolmači oditi. No, gospod Kačvarek bo imel besedo, da lahko zaključi. Uh, Še enkrat naj povem, da je bila misija odlična. Prejeli smo res ogromno informacij. Eh, bila je majhna misija in kratek čas smo bili tam, ampak je bilo zelo učinkovito. Ja, perfektno. Hvala, gospod Kačvarek, za to predstavitev. Še kdo kaj podrazno? Ne. Naslednji sestanek bo v Bruslu 18. marca, ponedeljek od 15. do 18.30 in v torek zatem od 9.30 do 18.30. Hvala vsem za sodelovanje, hvala tudi tolmačen, ki smo jim ukradli nekaj minut. Hvala vsem skupaj, zaključujemo sestanek.